Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Wir machen weiter mit dem. Dobro jutro. Otvarjam sejo. Začenjamo sedmo točko, gre za upravljanje sredstev Evropske unije v tretjih državah. Gena analiza. Imamo poročilo komisarja Hanna in Mimice, gre za pristojnost odbora Devkom. se opravičujem za zmedo, ki sem jo povzročila. Šlo je za napako, sama sem potem ugotovila, da poročila oziroma dokumenta nisem odposlala naprej. Rada bi pozdravila predstavnike obeh generalnih direktoratov in predlagam, da kar začnejo s predstavitvijo Devko. Izvolite. Merci, madame la présidente. Je vais euh, m'exprimer euh, en. Hvala. Govoril bom eh, francosko. Zahvaljujem se vam, da ste organizirali to srečanje. Imeli ste že možnost eh, pogovora z gospodom Monservisijem ehm, v zvezi z upravljanjem DEFKA eh, in proračunom za leto 2017. Tudi komisar Mimica je sodeloval, no kar se tiče razrešnice za eh, leto 2016, eh, to smo tudi že obravnavali, govorimo pa o finančnem upravljanju. Najprej bi vas rad eh, spomnil, da imamo external management report, torej EAMR, in pa tudi izjavo o uh, uh, zavarovanju za um, vodje delegacij. Vodje delegacij morajo z izjavo eh, zagotoviti, da je bilo upravljanje sredstev ustrezno in da so sredstva uporabili za cilje izvajanja sodelovanja na področju razvoja. Ampak eh, treba je narediti eh, še več kot samo ta, to izjavo. Eh, zato smo vzpostavili tudi orodje za upravljanje sredstev, ki nam omogoča monitoring v dejanskem času. To nam omogoča informatika, tako da lahko uh, iz dneva v dan spremljamo um, glavne indikatorje uh, dosežkov. Torej, EMR, poleg teh indikatorjev uh, rezultatov, kazalnikov uspešnosti, omogoča tudi oceno uh, upravljanja sredstev strani naše delegacije oziroma naših delegacij. Pomemben je tudi politični dialog s partnerskimi državami. Um, tam se tudi spremljajo rezultati našega sodelovanja in um, omenjajo se tudi tveganja uh, in pa ukrepi, s katerimi se proti tem tveganjem borimo. Sprašujemo se, kako učinkovita je pomoč, kakšno je sodelovanje z drugimi plačniki, kakšen je sistem v državi, ki jo to zadeva. Vse to skuša zagotoviti dobro uporabo pomoči. Imamo tudi standarde notranjega nadzora in e, spremljanje učinkovitosti e, reviziji. Imamo možnost e, razprave o človeških virih in pa tudi povzo, povzetek eh, kazalnikov uspešnosti. Na ta način mi damo eh, naše ideje in navodila eh, za to, kako naj se pripravi poročilo. To naredimo decembra, januarja, potem vodje delegacij delajo na poročilu, ga pripravijo, potem. Devko februarja eh, sprejme te informacije in poročila vodi delegacij. Marca pa generalni direktor Devka podpiše eh, to izjavo in eh, tudi objavi poročilo. Mi te informacije zagotovimo tudi drugim institucijam, računskemu sodišču, svetu in parlamentu. Junija 2017 je kolegi sprejel oziroma potrdil tudi letno poročilo komisije. Mi eh, smo dali tudi vse podrobne informacije na voljo v parlamentu. To smo naredili eh, maja Eh, s preglednico v Excelu in potem še oktobra ali novembra um, celotno poročilo. Dva cilja v zvezi eh, s tem poročilom vodi delegaciji je, da eh, to poročilo obsega tudi izjavo. Poleg tega morajo biti zapisani vsi elementi, ki omogočajo vodjem delegaciji, da podpišejo uh, izjavo. Informacije, ki so v poročilu, morajo biti dejanske, resnične in zanesljive. Finančna sredstva, pa tudi človeški viri, morajo biti uporabljeni za zastavljene cilje. To mora poročilo eh, dokazovati in sicer na podlagi dobrega finančnega upravljanja. Mm, postopki notranjega nadzora eh, v delegaciji morajo tudi zagotavljati eh, legalnost eh, in pa zanesljivost finančnih transakcij zadevne delegacije. Kar se tiče nadzora nad upravljanjem, smo vzpostavili spremljanje, ki poteka vse čas. Eh, Vse čas torej spremljamo kazalnike uspešnosti na vseh ravneh, na ravni delegacije, na ravni vodstva, na ravni generalnega direktorata. Poleg tega stalnega spremljanja imamo tudi eh, poročila, eh, tri mesečna poročila naj bi imeli, v katerih bi potem Devko razpravljal in pa imeli bi tudi dejavnosti um, povezane z delegacijami ali pa z uh, specifičnimi akteri. Mm, do tega bi prišlo, če bi ugotovili uh, kakšno odstopanje od zastavljenih ciljev. Kar se tiče transparentnosti, um, ti indikatori so predstavljeni v letnem poročilu dveh generalnih direktoratov, uh, DGDFKO in DGNIR. Mm, potem Evropski parlament eh, tudi dobi to poročilo. Tukaj bi zdaj eh, povedal še nekaj eh, zraven. Komisar Mimica je to tudi pregledal in mi smo v postopku razrešnice pregledali tudi določene dokumente Evropskega parlamenta. Mm, ti dokumenti so včasih preveč eh, eh, omejeni oziroma um, eh, mm, za nje obstaja prevelika uh, tajnost. Mislim, da bi 90 odstotkov vsebine poročila uh, ja, e MR uh, lahko bilo javni, javnega. ta poročila bi morali eh, brez eh, kakšnih oznak zaupnosti eh, poslati tudi Evropskemu parlamentu, tako da bi vi ta poročila lahko prebrali brez omejitev. Vedno smo vam tudi na razpolago za kakšne bolj podrobne analize. No, globalni rezultati za leto 2017 kažejo, da zadeve dobro potekajo. 108 delegacij je moralo pripraviti poročila in 101 delegacija je dosegla uh, rezultate v vrednosti več kot 60 odstotkov. Samo sedem delegacij je leta 2016 imelo slabše rezultate. Zdaj pa bo Mark Johnston, moj kolega, predstavil bolj podrobne rezultate v zvezi z Degenir. Najlepša hvala, Luk, najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala odboru, da ste nam dali to priložnost, da predstavimo rezultate DG Nirja za leto 2016. Že drugič poročamo o rezultati ključnih kazalnikov uspešnosti. Prvič smo jih predstavili za leto 2015. Takrat smo to storili prvič, zaradi tega, ker eh, smo šele leta 2015 ustanovili ta generalni direktorat. Takrat smo poročali o 18 ključnih kazalnikov uspešniki. Vemo, da je parlament želel, da poročamo o 24, zato smo to tudi storili za leto 2016. Naj povdarim, da je šlo eh, za izkušnjo, ker smo se veliko učili, gre za delo, ki še. Poteka. Upamo, da bomo vsako leto lahko izboljšali svoje poročilo. Če si pogledamo, kaj smo dosegli, globalno gledano mislimo, da so rezultati dobri. Nočemo se bahati, vendar pa smo prepričali, da smo dosegli napredek. Če si pogledate celoten rezultat, smo pri 20 kazalnikih dosegli cilj. In to je, pomeni, da smo dosegli 83-stotno uspešnost. Leto 2016 lahko primerjamo z letom 2015, kjer smo poročali o 18 ključnih kazalnikih in takrat smo dosegli cilj pri 12, kar pomeni 67-stotno uspešnost. Če si pogledamo, katere delegacije so dosegle cilj in kazalnik, rezultat kazalnikov uspešnosti. Vidite, da smo dosegli to pri večini za leto 2016. To, te smo izmerili pri 22 delegacijah in samo ena delegacija ni us, dosegla ključnih rezultatov v 60 odstotkov in to je delegacija v Siriji, kar ni presenetljivo. Če si pogledate različne kategorije, pri ključnih kazalnikov uspešnosti vidite, da smo pri treh kategorijah dosegli napredek. Če si pogledate smotrno porabo sredstev in očirko porabo sredstev, vidite, da imamo ključni kazalnik številka ena, kjer smo dosegli izboljšavo. To smo dosegli pri 91 odstotkov točnosti za leto 2015 in 95 odstotkov pri 2016. Če si pogledate ključni kazalnik 7, vidite, da smo šli iz 2 milijard januarja leta 2016 na 1,4 milijarde evrov leta 2017. Izmanjšali smo tudi sredstva pri KPI 1. Če si pogledate projekt Žarometi, vidite, da o tem nismo poročali leta 2015, zato je bilo to za nas novo leta 2016. Če si pogledate KPI 5 in 6, gre za napovedi, kajti nismo še imeli možnosti, da bi v celoti porabili sredstva in izmerili rezultate projektov. Če se pogledate dosežke pri teh dveh kazalnikih, vidite, da je bilo problematično 36 odstotkov celotne vrednosti projekta. 27 odstotkov je bilo problematičnih, to pomeni 576 od 249 projektov. Če si, torej, lahko bi jih označili kot rdeči žarometi in ti so problematični. Upoštevali pa smo tiste, ki so rumeni in rdeči. Izmerili smo torej KPI 5 in 6 pri analizi smo ugotovili, da pri analizi imamo logiko poseganja in da smo bili v nekaterih primerjih preveč optimistični. Zato pom to pomeni, da moramo biti bolj realistični pri tem, ko si zastavljamo cilje. Res je, da delujemo na predeljih sveta in regijah, kjer eh, je veliko težav in zato smo tam morali popraviti določene elemente in če je potrebno tudi spremeniti projekt. Videli bomo ob koncu leta, kako se je situacija spremenila in poročali bomo, kaj se je zgodilo s problematičnimi projekti v poročilu za leto 2017. Če si pogledate naslednji sklop KPI-ev, kjer imamo učinkovitost nadzornih sistemov, vidite, da smo tudi tukaj naredili izboljšavo to so kazalniki 12 do 20. Leta 2016 smo videli 4,64 odstotka plačil, ki niso bila upravičena, ki smo jih preprečili, kar pomeni, da smo ugotovili takšna neupravičena. Uh, plačila v več primerjih kot leta 2015, kjer smo imeli takšen delež, ki je znašal 3,88 odstotka. Potem pogledate kazalnike 21 do 24, kjer vidite, da imamo tri zelene kazalnike za leto 2016, leta 2015 pa je bil samo eden. Sedaj pa gremo na zelo pomembno vprašanje, kaj naj storimo z vsemi temi informacijami in podatki, ki jih imamo v povezavi s kazalniki uspešnosti in kako lahko te zaključke uporabimo. To delamo sedaj že dve leti, prešli smo iz 18 na 24 kazalnikov in kar lahko rečemo je, da v direktoratu NIR kazalnike uspešnosti jemljemo zelo resno stalno se učimo, gotovi smo o pomembnosti kazalnikov uspešnosti in zagotoviti želimo, da se jih pravilno razume. Opravljamo mesečna poročila in ta poročila odražajo vse informacije, ki jih imamo v tabelah in te uporabimo potem pri finančnem poroči, poročanju. Finančno poročilo se potem obravnava pri višjih eh, upravnih kadrih. Če si pogledate poročila iz eh, februarja, takrat opravimo tudi zelo podrobne analize generalnim direktorjem se srečamo, potem tudi z direktori, ki so pristojni za posebne geografske regije in razpravljamo o problematičnih zadevah. Takrat se dogovorimo o nujnih ukrepih, ki jih potem komuniciramo delegacijam in podarimo, kje je treba nameniti posebno pozornost tudi z eh, vodi finančnih enot razpravljamo o kazalnikih uspešnosti v Bruslu. Imamo tudi redne razprave, ko je mogoče z vodi finančnih enot v delegacijah in tudi z vodi operacij v delegacijah. Takšno razpravo smo imeli prejšnji mesec kjer smo se srečali z vsemi finančnimi vodi pogodb in operaciji v bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji. Takrat smo pregledali vse kazalnike uspešnosti in se pogovarjali o tem, kaj je treba storiti do konca leta, da bomo segli boljše rezultate. Imamo tudi eh, redne razprave z višjimi menedžerskimi kadri, imamo pa tudi eh, redne komunikacije in pisma, ki jih pošiljamo delegacijam. Naprimer, Še posebej smo se osredotočili na polno izvajanje revidiranega izvedmenega načrta in veliko si dopisujemo s tem v zvezi delegacijam. To je povzetek stanja glede kazalnikov uspešnosti v generalnem direktoratu NIR. Sedaj pa predajam besedo zopet Luko, da nam pove kaj več o rezultatih TGDF-ko. Hvala. Jaz bom tudi podal povzetek eh, KPI-jev za DEFKO. Eh, vidimo eh, stalno izboljševanje, kajti ti kazalniki omogočajo delegacijam, da se fokusirajo na določene probleme. In imeli smo dober primer pri plačilih, pri zamikih pri plačilih. Eh, vzpostavili smo veliko bolj striktne eh, cilje, kar se tiče teh zamikov pri plačilih. Imamo tudi eh, kazalnik, ki meri te zadeve, potem z drugim kazalnikom merimo tudi registracijo plačil znotraj devka. Torej, z kazalniki uspešnosti se bolj osredotočamo na službe eh, komisije in osebje in sicer oni so bolj osredotočeni na um, rezultate. Rad bi eh, povdaril dva KPI-ja v zvezi z dobrim upravljanjem sredstev Evropske unije. Eh, zmanjšanje starega predhodnega financiranja, za polovico smo tu zmanjšali um, v zadnjih štirih letih. Ves čas eh, bijemo bitko. Um, mi eh, želimo eh, ta eh, bazen izprazniti eh, čim prej, torej, da se ne nabira eh, tisto predhodno financiranje in da eh, ni preveč napak. Eh, Imamo tudi pogodbe, ki so še vedno odprte. Vidimo zmanjšanje za 19 odstotkov oziroma z 19 odstotkov se je to zmanjšalo na 15 odstotkov. Oziroma z 19 na 15 odstotkov leta 2016. Potem imamo tudi sistem notranjega nadzora merimo učinkovitost eksante nadzora. Nadzor eksante je leta 2016 omogočil uh, pridobitev 132 milijonov. Uh, izognili smo se neustreznim plačilom. Um, leta 2014 je bilo teh eh, napak več, več je bilo plačil za neustrezne izdatke. Imeli smo tudi dobro izboljšanje pri revizijskih načrtih. Um, štirje uh, zeleni KPI so s tem povezani v primerjavi samo z dvema leta 2014. Kar se tiče delegacij, najprej smo jih imeli uh, 22 uh, od uh, 86. Um, ki so izpolnjevale v 60 odstotkih um, te cilje, imamo za nje tudi specifične načrte, ki jih uh, uh, izvajajo delegacije. Imamo tudi delegacije, kjer je postalo očitno, da je upravljanje postalo težje zaradi varnostnega ali političnega konteksta. V določenih delegacijah so imeli s tem težave in to razlaga tudi dejstvo, da da uh, doseganje KPI-jev ni bilo dobro oziroma uh, da so ti kazalniki v rdečih številkah. Eh, mi potem skušamo najti razlog za to in situacijo izboljšati. Kar se pa tiče žarometov, torej treh barov, mi želimo projekte označiti z zeleno barvo, če dobro potekajo z oranžno, če potekajo srednje dobro in z rdečo, če niso uspešni. In to je tudi zelo močno orodje, ki ga imamo na voljo. Zahvaljujemo se parlamentu, da nas je spodbudil, da ukrepimo svoje analize na tem področju. Prvič smo leta 2016 vzpostavili tipologijo mrež, Mm, določeni projekti eh, se izvajo zamudo, eh, to je zdaj označeno, ali pa projekti, ki ne dosegajo svojih ciljev. Delegacije smo tudi prosili naj eh, izvedejo korektivne ukrepe za izboljšanje situacije. To je zelo koristno, namreč, da imamo tipologijo, kajti na ta način identificiramo, kot je rekel Mark, Eh, logiko ukrepanja. To eh, je treba ukrepiti, ukrepiti je treba ukrepe, ki eh, zadevajo izvajanje in identifikacijo projektov. Treba je opredeliti tveganja in na veliko bolj realistični moramo biti glede ciljev, ki jih lahko izvedemo in dosežemo. Tako bomo imeli projekte, Eh, za katere bomo lahko zagotovili, da bodo cili na koncu doseženi. Eh, okrog 300 projektov v okviru DEVKA eh, je zdaj v tem stanju, ko zaradi političnega ali pa varnostnega konteksta projekti naletijo na težave. Ta tipologija pa nam pomaga bolje videti naše dejavnosti in zmanjšati število projektov, ki so eh, označeni z rdečo barvo. Eh, štiri odstotki so bili označeni z rdečo barvo. Eh, izboljšati pa je treba tudi projekte, ki so označeni z oranžno. Mm, poročila in pa kazalniki uspešnosti so zelo dobra orodja za preverjanje uspešnosti in pa uh, za nadzor nad upravljanjem. Mi bomo še naprej vlagali v ta sistem. Eno leto in pol približno imamo zdaj tabelo, ki nam omogoča, da na dnevni ravni sledimo kazalnikom uspešnosti. Imamo tudi stalne razprave z menedžmentom, ki nam omogočajo, da uh, začnemo izvajati akcijske načrte za popravke pri projektih. Kazalniki uspešnosti so zdaj del eh, kulture generalnega direktorata Devko. In ni nobenega sestanka glede rezultatov, kjer ne bi eh, analizirali tudi ključnih kazalnikov uspešnosti. Kazalniki so se gotovo eh, razvili v tem času, z njimi identificiramo probleme in iščemo rešitve za njih. To je tako ne, kot pri semaforju. E, kolege, e, prosimo, da so eh, realistični ali pa celo malo bolj pesimistični glede projektov. Treba je dobro opredeliti tiste projekte, ki so v nevarnosti. In uh, po svoji naravi kazalniki uspešnosti ne morejo biti preveč dobri. Uh,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 prav je, da povemo, da je ta inštrument zelo koristen. Rada bi se vam zahvalila za opravljeno delo na podlagi vseh teh podatkov, glede na to, da smo vam naročili to delo. In res me veseli, da ste nam za to hvaležni. Danes zgleda, kot da je Božič. Imamo skupni cilj in to je smotrno uporabo sredstev in tudi izboljšanje upravljalnih vladnih struktur. Zato imamo stani nadzor nad komisijo in prav je, da komisija resno jemlje ta poročila, zato smo vam hvaležni. To se opazi tudi v poročilu in upam, da bo tudi generalni direktorat NIR dosegal raven devka. Pomembno je, da izboljšamo naše delo in da sredstva smotrno porabimo. Zato ni presenetljivo, da imam kar nekaj vprašanj. Rada bi videla, da bi se generalni direktorat NIR z metodološkega vidika približal DEFKU, da bi imeli strnjen seznam projektov, da bi lahko olajšali tudi dostop do projektov. To bi bilo zelo pomembno. Zato si prizadeva generalitora Defko in upam, da se bo to zgodilo tudi v generalitora Tonir. Začela bom z generalnim direktoratom Nir. Če si ogledamo, katere delegacije so označeno z rumeno in rdečo barvo, firom, ki je 79 odstotno, potem imamo Sirijo 69 odstotkov manj kot pri bivši Jugoslovanski republiki Makedoniji, 71 odstotkov pri Armeniji in Libanon 60 odstotkov. To pomeni, da imamo več kot 50 odstotni delež projektov, ki so se znašli v problematični fazi. Zato bi bilo pomembno, da slišimo od inženirja, kakšni so načrti. Videli smo tudi, da polovica zaposlenih, ki se ukvarjajo s finančnimi zadevami in revizijami v Albaniji, bili nadomeščeni. Zanima me, kakšne bodo posledice za Albanijo zaradi tega. Potrebujemo osebje za operacije na področju energije, civilne družbe in tudi za prevanje. Pri, v, Srbiji im, v Srbiji imamo projekt eh, v višini 55 milijonov. Zanima me, kaj se je tukaj zgodilo. Pomembno je, da dobimo dodatne informacije pri tem obsežnem projektu. Tudi Turčija kaže, da v Turčiji ni nobenih težav. Pravzaprav je ta delegacija zgled kot delegacija najboljših eh, praks. Zanima me, kako to, da vse tako dobro poteka kljub političnemu kontekstu. Glede devka bi rada dejala, da je delo odlično opravljeno. Tudi podatki so zelo pregledni, razumljivi. Dobro je, da obstaja dobra razlaga podatkov, tudi če rezultati niso tako zelo dobri. Programov, ki so financirani v seznamu projektov, ne vidimo več. Radi bi videli, da bi lahko na boljši način pregledali te zadeve problemi, ki jih je navedel Defko. Zagotovo obstaja več kot deset delegacij, kjer imajo več kot 60 odstotkov problematičnih eh, projektov. Uh, Pri jemni eritrejih je celo 96 odstotkov. Vem, da je zelo težko delati v teh državah. Kaj storite glede tega, kako lahko ukrepate, da bi pomagali tem državam? Kaj ti 98 odstotkov je res ogromno. In še proračuni, proračunska podpora. Tukaj je To vprašanje je zelo pomembno pri poročilu o upravljanju zunanjo pomočjo. Imamo zelene projekte in šest od petnajstih projektov, ki so označeni z rdečo, jih je povezanih s proračunom. Torej, večina problematičnih projektov je povezanih s podporo za proračun. Kaj se je tukaj zgodilo? Zelo sem hvaležna, eh, da ste tako dobro opisali tudi te težave in problematična področja. Imate črni seznam problematičnih držav oziroma regij ali boste delovali tako kot običajno? Potem pa imam še nekaj vprašanj glede kazalnikov 21, 22 in 23. Če si pogledate delegacije z večjim številom revizij, tukaj imate Madagaskar, ki je med desetimi najslabšimi delegacijami in ima velik zaostanek glede revizij že od leta 2014. Zakaj je do tega prišlo in kako boste ukrepali, da bi zadevo izboljšali? Še Kongo, Čad in Centralna Afriška republika, to so težavne države. Dosegle so tudi najslabše rezultate glede revizij. Imate za to kakšne znane razloge? Nam lahko razložite, kaj se je zgodilo? Hmm. Mogoče začne gospod Johnson ali gospod Bagir, kot želite. Uh, Gospa predsedujoča, omenili ste kar nekaj delegacij, ki imajo težave s projekti. Ne morem se spuščati v podrobnosti, ker v tem trenutku nimam vseh potrebnih informacij. Smo se pa povezali z delegacijami in povdarili, da je nujno potrebno, da ukrepajo. Seveda se bomo prilagodili v primerjavi z najboljšo prakso v direktoratu DEFKO. Celotna filozofija kazalnika uspešnosti je bila razvita v direktoratu DEFCO in seveda si želimo, da bi čim prej dosegli to raven. To je naš cilj, ki smo si ga zastavili. In res je, da imamo tudi v Turčiji težave in izzive. Med njimi je dejansko izvajanje projektov. Situacija v Turčiji pa je drugačna v primerjavi z drugimi državami. V Turčiji delujemo v okviru držav upravičenic in turčne, turške oblasti nam pomagajo, pri tem gre za vprašanje številk. Vendar pa imamo izzive, želimo jih rešiti in storili bomo vse, kar lahko, da bo turška uprava pospešila izvajanje projektov. Tam je kar nekaj težav in tudi kontekst, ki vpliva na situacijo, s katero je težko upravljati imamo tudi inštrument za begunce v Turčiji, s tem smo začeli lansko leto in zagotovo bodo podatki za leto 2017 bolj točni in jasni kot za leto 2016. Spremembe pri osebju, s tem se soočamo v vseh delegacijah, S tem vprašanjem moramo upravljati in sprijeti preprečevalne ukrepe, da to ne bo vplivalo na izvajanje projektov. Imamo nekaj zelo pomembnih projektov v Albaniji, opravljamo tudi politično delo v Albaniji, indiženir se ukvarja na tem področju z državami kandidatkami prepričan sem, da ne bo trajnih posledic za izvajanje projekta. Imamo zelo sposobne vode delegacij v teh državah. Tudi novo osebje smo zelo previdno in premišljeno izbrali, zato da bi preprečili posledice. Glede projektov v Srbiji, Perhaps I can come back when I've had a... Na to se bom vrnil kasneje, ko bom bolj natančno preučil te zapiske. Sedaj pa predajam besedo zopet Ljuku, da vam kaj več pove. Počakali bomo na podatke v zvezi s Srbijo, kajti to je pomembno za razrešnico Ljuka. Uh. Eh, Hvala za besedo. Mi v našem poročilu omenjamo devet delegacij, za katere nismo dosegli ciljev v okviru KPI-jev. E, merili smo rezultate teh delegacij na podlagi 24 KPI-jev, ne samo na podlagi dveh, torej petega in šestega, ki e, zadevata. Um, tri barve, o katerih sem tudi govoril, torej rdečo, oranžno in zeleno. V poročilu, ki vam ga je poslal komisar Mimica, pa tudi komisar Han, tam je bolj podrobna analiza o KPI 5 in 6. Mi smo zagotovili tudi analize, ki imajo večji. Uh, odstotek projektov označenih z rdečo in oranžno barvo, torej Jemen, Eritreja, Botswana, Mozambik, Ghana, Mauretanija, eh, Lesoto, potem Mehika in pa Južni Sudan. V teh primerjih, kot pri vseh drugih KPI, eh, zahtevamo, da delegacija začne izvajati akcijski načrt. Vsak primer obravnavamo posebej eh, glede na eh, razloge za to, ki jih tudi opredelimo, eh, glede na državo. In delegacija nam mora vedno povedati, katere ukrepe misli sprejeti za izboljšanje situacije ne gre samo za to, da se poroča parlamentu in svetu. Moramo tudi jasno eh, videti, kakšen bo akcijski načrt, ki ga bo delegacija izvajala. No, um, zdaj pa še uh, proračunski vidik, ki ste ga izpostavili. Eh, tukaj moramo biti pozorni tudi na način, kako interpretiramo KPI-je in pa različne barve. To, da se nek projekt eh, konča ali pa da se prekine proračunska pomoč zanj ali pa eh, da eh, preložimo izplačanje enega deleža za ta projekt, zato ker je projekt označen z rdečo ali oranžno barvo. Naš problem je naslednji. Nismo zagotovili denarja takrat, tako da se projekt zavlačuje in uh, če je ta zamuda zelo velika, eh, potem projekt označimo z rdečo barvo. Mi mislimo, da je potem težko, ne pa ne mogoče doseči ciljev. Eh, zaščitili smo denar, nismo ga izplačali, če je prišlo do napak. In kar se tiče proračunske podpore, je tukaj prišlo samo do zamude oziroma do preložitve, če pogoji niso bili izpolnjeni zaradi rdeče ali oranžne barve projekta. In programi proračunske podpore eh, so zapisani eh, na seznamih, to so naši najpomembnejši projekti in seveda je to eh, zapisano in projekti se znajdejo med desetimi najslabšimi. Eh, kar se tiče revizije. Mi imamo revizijske načrte eh, na vsaka tri leta in eh, merimo mm, proračunske oziroma revizijske rezultate vsako leto posebej, torej leto ena, potem en plus ena in tako naprej. In včasih, če pride do zamud pri pogodbah, se revizija tudi ne more izvajati. Včasih je izvajanje kompleksno in so zato tudi revizije kompleksne, vse skupaj dlje traja in eh, tudi obdobje izmenjav je daljše. Mm, to je posledica mm, težav pri izvajanju in pri sodelovanju. In eh, včasih naši eh, načrti niso realistični. Pomembno je. Um, dobro upravljanje in zato so pomembni tudi realistični načrti. Delegacije morajo eh, zelo natančno opredeliti eh, možnost, eh, da se izvede revizija v skladu z njihovimi načrti ali pa pač morajo povedati, če to ni možno. Včasih ni možno zaradi osebja, ker ga je premalo ali ni dovolj usposobljeno in mi eh, potem dobimo te podatke in se s to situacijo ukvarjamo. Hvala. Najlepša hvala za te pomembne razlage. Rada bi zastavila še pomembno vprašanje. Kako jemljajo ta vprašanja veleposlaniki Evropske unije? Kako to sporočilo potem sprejmejo v predstavništvih. Prepričana sem namreč, da se veleposlaniki bolj ukvarjajo z diplomatskimi političnimi vprašanji kot s tem za Evropsko unijo, pa so finančna vprašanja zelo pomembna. Lahko še kaj zvemo glede tega, gospod Bagur? E, slišali smo, oziroma prebrali v časopisih, da je osebe delegacije v Afganistanu pleteno v preprodajo alkohola. So to zaposleni iz komisije, so to lokalni, lokalno osebje? Nam lahko kaj več poveste o tem, gospod Johnson? Vprašanje veleposlanikov. Moram reči, da sem zelo zadovoljen z odzivom veleposlanikov na to vprašanje. Jasno je, da so pripravljeni na to, da zagotovijo, da storijo vse, kar lahko za čim boljše izvajanje nalog v težkih okoliščinah. Ko poročila podpišejo veleposlaniki in povdarimo, da so pristojni za vsebino. To je zelo pomembno orodje za povečanje odgovornosti in za izpostavljanje teh pomembnih vprašanj. Kar pomeni, da če je potrebno opomnimo na to veleposlanike, imamo tudi redne pogovore z njimi, na začetku leta se bomo z njimi tudi sestali in izkoristili to priložnost, kot vedno, ko se z njimi sesta, sestanemo, da to poudarimo. Ne gre za abstraktno nalogo, gre za vprašanje odgovornosti in tudi nadzor, ki ga izvaja parlament nad komisijo. Sur les, uh, de Glede veleposlanikov Evropske unije, mislim, da smo imeli obdobje prilagajanja, potem ko je bila vzpostavljena služba za zunanje delovanje EU. Eh, določeni veleposlaniki, ki so prišli iz komisije, so že imeli eh, znanje o tem, eh, ker so bili povezani z vodi delegacije ali kaj podobnega. Danes bi rekel, da imajo vsi enako znanje in to je zelo pomembno pri dejavnostih delegacije. Recimo, ko ima vodja delegacije 70 odstotkov osebja, ki se ukvarjajo z razvojno pomočjo, je to zelo pomembno. E, pomembno je tudi e, poročilo in pa izjava. E, generalna direkcija potem opredeli točke v tem poročilu, vsako posebej mi opredelimo napredek. Potem pa morajo vodje delegacij sami pripraviti akcijski načrt eh, za popravke. Poročila in pa rezultati delegacij so tudi predmet razprav na visoki ravni, eh, naprimer med direktori za geografska področja in vodi delegacij. Eh, in sicer se to dogaja na regionalnih seminarjih. Takrat poteka dialog z vsako delegacijo posebej in uh, naredimo um, načrt oziroma pregled uh, vseh projektov. Mm, skupaj pregledamo tudi vse problematične projekte in pa kazalnike uspešnosti, ki niso bili upoštevani. Torej, ozaveščenost je vse večja. Imamo pa seveda razlike med veleposlaniki, razlike v kulturi in tako naprej, ampak nasplošno se vsi zelo zavedajo pomena sodelovanja in pa dobrega finančnega upravljanja. Ehm, ambasadori se vsi tega zavedajo. No, kar se tiče Afganistana, pa moram reči, da teh ehm, podatkov nimam. Ne vem, kdaj je bilo to objavljeno v tisku. Zaenkrat eh, nisem prejel nobenih informacij, da bi eh, potekala trgovina z alkoholom eh, znotraj afganistanske delegacije. No, bomo pa tisk vprašali. Pred nekaj dnevi je bilo to objavljeno, celo podrobnosti so bile navedene in zato sem tudi povprašala o tem. Zdaj pa prihodne etape za pripravo poročila. Zdaj eh, je prag za KPI 60 odstotkov, ampak eh, kako vi gledate na to, ali je to že eh, zgorna meja ali se bodo stvari še razvijale v prihodnih letih. Hvala. Cilj je, da bi eh, pri 100 odstotkih delegacij imeli 100 odstotne dosežke v zvezi s KPI. Mi smo si zdaj izbrali prak 60 odstotkov, eh, kajti od tega pragu naprej zahtevamo akcijski načrt, tak globalni načrt za izboljšanje situacije. Ampak eh, to ne pomeni, da ne pregledamo vseh kazalnikov uspešnosti, tudi če eh, delegacija doseže več kot 60 odstotkov. Devet delegacij je zdaj pod 60 odstotki, eh, moramo jim pomagati, da eh, napredujejo. Eh, za naslednja leta pa bomo spremenili določene KPI-je, zato da se bolj prilagodimo situaciji. Tako bomo delegacijam omogočili, da na določenih temah in pri določenih vprašanjih napredujejo. No, I would endorse everything that Luke has said although uh, the benchmark is that 60% of the No, 60-odstoten je prag, eh, države bi, oziroma delegacije bi morale doseči vsaj teh 60 odstotkov, to je tista spodna meja, to ni cilj, to je spodna meja. In eh, na prosojnici prej eh, smo pokazali, da imamo nekaj delegacij, ki dosežejo tudi več kot 90 odstotkov pri KPI-jih. In naš cilj je, da se dvigne nivo vseh. In ehm, imamo tudi vprašanje motivacije in ne smemo si zastavljati ciljev, ki jih ne moremo izpolniti. Zato je treba upoštevati, da bo v določenih okoliščinah za določene delegacije zelo težko doseči eh, večji odstotek od 60 odstotkov ampak kjer pa delegacije delujejo v recimo normalnem okolju, pa če bi dosegle samo 60 odstotkov ali manj, potem pa bi si zastavili vprašanja, eh, zakaj je temu tako in bi tudi kontaktirali delegacije. No, še nekaj bi povedal o veleposlanikih. Če si pogledamo regijo eh, širitve ali pa sosedsko regijo, Eh, je tukaj ena od stvari, ki nam je pomagala narediti vodje delegacije bolj odgovorne, to, da zdaj bolje razumejo, eh, da zunanja pomoč, torej denar, ki ga tretjim državam zagotavljajo, da je to zelo pomembno orodje v naših odnosih s temi tretjimi državami. Mi um, želimo um, spodbuditi spremembe v teh državah. To so spremembe, ki bodo uh, dobre za uh, tretje države in pa tudi za nas. In mislim, da se zdaj bolj osredotočamo na pomoč na ta način. Vse večje je tudi razumevanje, uh, da je treba na pravi način porabljati ta sredstva za spremembe. Uh, kolegica Šmit. Kolegica Šmit, ja. Nisem hotela nič reči, ampak preprosto moram to dati iz duše. Ni mi posebno jasno. To, ta razdelitev proračunske pomoč pri najslabših projektih, pa tudi pri najboljših uh, projektih, ta vidik mi sedaj v odgovorih ni postal jasen. In vedno znova govorite o problematičnih projektih, četrtina projektov je problematičnih. To pa nas ne stane, kajti uh, nismo mi tisti, ki smo splačali ta denar, pravite, ampak kaj je tisto, zaradi česar so to problematični projekti. Pa gospoda sta tudi vedno znova omenjala, da poteka redna razprava na njihovi ravni, ampak po, moji, po mojih izkušnjah z razpravami problemov ne rešimo. Potem tudi zastavljate vprašanja delegacijam. Dobro, to je zelo lepo, ampak seveda je potem bistvo v odgovorih. Ni mi torej povsem jasno, kakšni so vaši cilji. Cilji bi morali biti to, da dosežemo 100-odstotno kvoto. Ne moramo kar reči, da se zadovoljimo z manj, ker so vse stvari pač pretežavne. Seveda vemo, da obstajajo težavne države, pa tudi drugačne ampak to, kar vi pravite, me do neke mere spominja na ples po jajcih. Evropski veleposlanik reče, ja, saj je kukar toliko, ampak niti ne, ker se morajo še kaj naučiti. Delegacije so deloma dobre, deloma ne vemo zelo natačno, kako eh, se sestavljajo, mi tudi ni povsem jasno. Torej, no, seveda imajo to določene posledice, ne želim tega pometati pod preprogo, ampak vsekakor si želim, da bi bili tukaj cilji bolj angažirani in bolj ambiciozni, kaj ti gre za davkoplačevalski denar, za katerega treba prevzemati odgovornost. In mislim, da smo tukaj nekoliko preveč sproščeni. Torej, Moje opažanje je to, da je včasih pravzaprav vprašanje že dejanski odgovor. Kdo bi želel eh, tukaj zauzeti stališče do tega, kar je bilo rečeno? Gospod Johnston morda? Bom odgovoril v zvezi z proračunsko podporo, če lahko. Imamo dva eh, ključna kazalnika uspešnosti ki merita dve specifični situaciji. Najprej to, če ima projekt zamudo. Naprimer, treba je zagotoviti sredstva leta N v zvezi s cilji, ki so bili zastavljeni. Potem pri, torej leta N plus 1 je treba zagotoviti nov denar za zastavljene cilje in projekte. In potem imam še en kazalnik, ki meri, našo oceno, oceno naše sposobnosti dosegati ciljev. Eh, cilj je treba pregledati po treh letih, ampak danes in to, kar vidimo na terenu danes, eh, je, ali bomo sposobni doseči ta cilj. Imamo program proračunske podpore, ampak ta je blokiran takrat, kadar pogoji niso izpolnjeni torej tistega uh, deleža uh, plačila ne morem uh, zagotoviti. Zato, ker je projekt v težavah, ker ima zamudo. In če sem uh, uh, jaz, torej, če ima projekt zamudo, denarja ne pošljemo in potem se projekt označi z rdečo barvo. Uh, Cilj ni bil dosežen, tudi če smo ta denar eh, zadržali zase in v tem primeru so projekti označeni z rdečo barvo. To ima posledice. V določenih eh, primerjih ima lahko tu, tudi finančne posledice, včasih pa finančnih posledic ni. Ampak v vsakem primeru, če imamo rdeč projekt in ta projekt ostane označen z rdečo barvo, potem vidimo, da naši razvojni cilji niso bili doseženi to, kar smo skušali doseči s partnersko državo, ni bilo doseženo. In eh, zato rečem v okviru proračunske podpore, eh, tudi če denarja nismo poslali, če smo ga zadržali zase, eh, je projekt bil neuspešen in je označen z rdečo barvo. No, I, I, I Seveda potrjujem vse, kar je povedal Luke. Mislim, da je to dobro pojasnilo zatečenega stanja. Prav tako pa nam mora biti jasno, da obstajajo primeri, ko je bil projekt, kakor je bil prvotno zasnovan in o tem sem pregovoril, ko sem eh, rekel, da smo pri določenih KPI-jih eh, postavili vprašanje glede intervencijske logike, glede te smo se spraševali. Intervencijska logika sama po sebi je bila v osnovi preveč ambiciozna. Kaj moramo storiti zdaj? Razlikovati moramo med. Delitvijo in prispevkom. Torej, naš cilj je vedeti, ali je naš cilj prispevati k doseganju z našo intervencijo. Včasih smo lahko sicer preveč ambiciozni, če ne razlikujemo med dvema platema. In to lahko pomeni, da moramo včasih potem projekt znova preučiti in uh, ponovno umeriti, rekalibrirati. Pa še nekaj bi spostavil. Ta sistem um, uh, žarometov je dobri del upravljanja portfeljev. Gre za točno tak sistem, kot bi ga upeljala številna podjetja, kajti ta sistem zelo dobro ponazarja, kako se upravljanje izvaja. In glede na to, kateri KPI preučujemo, eh, nam ta sistem pravzaprav pove, kakšno je resnično stanje. Ali obstajajo zamude pri projektu, ali obstaja resno tveganje, da ciljev ne bomo dosegli in tako dalje. Včasih so lahko razlogi v naši lastni napaki, če smo bili preveč ambiciozni pri našem početju, včasih in pogosto je tako, pa je vzrok uh, iskati v zunanjih dejavnikih. Če naprimer vzamemo za primero proračunsko podporo pri a, projektih mir, naprimer pri Ukrajini, uporabljamo proračunsko podporo v takšnih državah, kot je Ukrajina in tam imamo pogojevanje. To pogojevanje pa veliko krat zahteva, da se v sistemu izpeljajo temeljne reforme in da se dosežejo neki do, dodatni zakonodajni uh, akti. Če se to v Ukrajini ne izpelje, potem našega plačila ne bo. To za nas pomeni dobro finančno upravljanje in to za nas pomeni tudi vzvod. To pomeni, da če eh, letos tega plačila ne bo, ga ne bo tudi drugo leto, vse dokler ti pogoji ne bodo izpolnjeni. Seveda, ob vseh teh dejavnikih delujemo tudi v drugačnih okoliščinah. Tukaj imam mislih, naprimer, podporo za civilno družbo v težkem okolju. In na našem področju delovanja je veliko takih primerov. In tam, če tudi imamo najboljšo voljo vsega sveta, se moramo včasih odločiti, da je treba projekt označiti z rdečo lučjo zaradi uh, tega, kako naprimer vlada priznava organizacije civilne družbe in podobno. V takih primerih potem uh, Iščemo pa vsekakor dejavno načine, kako bi te situacije lahko zaobšli. Zelo lepo se zahvaljujem, da ste mi znova pojasnili sistem <laughs> prometnih semaforjev. Sem ga razumela, ampak nisem prijateljica te proračunske pomoči in še vedno mi ni jasno, zakaj to tako pozdravljamo, zakaj smo tako navdušeni nad tem sistemom kar se meni tiče, so ambicije nekaj krasnega. Tudi optimizem je nekaj krasnega, ampak izhajam iz tega, da vaše cilje opredeljujejo strokovnjaki in četrtina projektov postane problematična, potem bi si želela, da se dela na tem, da so cilji zastavljeni bolj realistično. Kajti ne gre za neke ljudi, ki situaciji ne poznajo na terenu. Torej, še enkrat čestitam za ta optimizem, ampak kar se mene tiče, eh, je delež eh, četrtine problematičnih projektov nekaj preveč. Dejstvo je, da sedaj vemo, da je takih projektov četrtina in to je že napredek, kajti nihče v sistemu ne želi živeti s temi projekti. Mislim, da je dobro in pomembno za nas, da se ta sistem razvija naprej in da nekoga skrbi, če nekaj ne deluje. Torej, ta vtis smo zdaj dobili, torej imamo vtis, da poročanje in tudi uh, upoštevanje poročil. Uh, obstaja in uh, to je dobro izhodišče. Znova se bomo torej še sestali, to ni grožnja, ampak le obljuba, da bomo še naprej analizirali ta poročila, tako da bomo potem dejansko lahko tudi sami povedali uh, naše stališče, ali so ta poročila um, ustrezna situaciji. Lahko povem, da sem tudi sama uh, analizirala ta poročila in tudi opravila določeno analizo. Uh, Tako da eh, vam čestitam za upravljeno delo in prosim, da s temam še naprej sledite, kajti če tega ne boste počeli, ne, bo, eh, ne bomo ničesar dosegli. To, če bomo iskali grešne kozle v delegacijah, ne bo prispevalo k ničemor. Zelo pomembno je, da so delegacije vedno znova senzibilizirane o tem, da potrebujemo boljše rezultate. Ta, eh, ta primerjalni standard 60 odstotkov lahko razumemo, ampak vsekakor obstaja še veliko prostora za izboljšave, tako da upam, da boste na tem področju dobro napredovali. Hvala lepa, da ste prišli, hvala lepa za delo. Resnično se vam zahvaljujem, kaj ti gre za pomembno in krasno opravljeno delo. S tem smo prišli do konca te točke na dnevnem redu in nadaljujemo z osmo točko na, dnevno, na dnevnem redu, ki zadeva nepremičninsko politiko v Luksemburgu. Pozdravljam med nami kolegico. Holmajer, ki je poročevalka našega odbora eh, glede problematike stavb. Prav tako pa pozdravljam tudi gospoda Rikeja, vodjo OEL-a. Ja, thanks, thanks for coming. Hvala lepa, da ste prišli, dobrodošli. Gospa Holmajer pa dobi najprej besedo, da predstavi tukaj nenavaden projekt. Hvala lepa. Draga predsedujoča, kolegice in kolegi, ne želim pravzaprav predstavljati celotnega projekta. Mm, pravzaprav želim dati spodbudo glede tega, kar se je zgodilo pri drugem krilu stavbe na Grosbahu. Zakaj gre? V Luksemburgu moramo sedaj najemati stavbe, ki so povezani s tiskarno, ki so povezani z tesarstvom, ki uh, so povezani z uh, skladišči in tako naprej. Trenutna situacija ima določene varnostne pomisleke in tudi uh, pomisleke z vidika požarne varnosti. V Luksemburgu ni bilo mogoče najti ustrezne. Uh, stavbe, ki bi bila primerna za te delavnice. Zato se, eh, je bil dosežen dogovor, da bo vse skupaj predstavljeno v stavbo Drozbah. Ta pa seveda ni finančno najugodnejša, vendar pa druge alternative ni bilo. Po uh, teh varnostnih pomislekih in požarnovarnostnih pomislekih smo uh, začeli razmišljati o drugačnih strukturah. Pri tem pa smo našli določene nenavadne elemente, uh, ki po mojem videnju stvari ne ustrezajo več eh, časa, v katerem živimo, leta 2017. Tam se naprimer skladišči kava, riš, nekatere druga živila in sprašujem se, kako to, da se to dogaja. Kaj ti dnev, če se dnevna potreba in popraševanje pokriva, potem to vrstnega skladiščenja ne potrebujemo več, kajti vsa ta dobava se uh, zgodi v ustreznem času, čas in time, uh, ni pa treba skladiščiti za roč, daljšo ročno uh, eh, porabo. Tudi pri tiskarni ni nobenih sinergij med ustanovami in uh, čudim se, da vse ustanove tiskajo svoje publikacije ločena ena od druge. Uh, pomeni, da iz tega izhaja, potem ko smo vedno znova bolj po, poizvedovali in se spraševali, smo ugotovili, da način skladiščanja, način izvajanja logistike, način tiskanja niso več skladni standardi v letu 2017. To pomeni, da eh, je potrebno prenoviti strukturne procese. Mislim, da uh, tukaj dejansko lahko dosežemo velike sinergijske učinke tudi med ustanovami, kajti tam nima sedež zgolj Evropski parlament, imamo tudi sodišče, računsko sodišče, sedež komisije. Skratka, tam je ogromno evropskih ustanov in naprimer pri naročilih za tiskanje se mi ne zdi potrebno, da to počne vsaka ustanova zase. Tudi tukaj bi lahko dosegli sinergije. Pri skladiščenju sem se nasplošno spraševala, kaj vse se tam skladišči, zakaj in kako dolgo. Kajti takrat smo dobili informacije, da gre deloma za daljnoročno, uh, in, in, daljnoročne inventure, uh, ki uh, se potem tudi mesece skladiščijo. To nekaj uh, Eh, to je nekaj, kar sodi v 60. leta prejšnjega stoletja, ki se je skladiščilo riž in kavo za toliko mesecev. Danes se to ne počne več. Tudi pri kavi in pri rižu se upeljajo logistični sistemi, ki seveda uh, oskrbujejo uh, te izdelke kratkoročno. Uh, Tukaj eh, pa obstaja potem še seveda možnost eh, oddaje teh del zunanjim izvajalcem. Ni treba, da se s tem ukvarja ustanova sama. Vendar pa seveda nismo imeli zadostnega časa, da bi vse to do dobra analizirali. Zato smo zaprosili za mnenje, kakšna bi lahko bila možnost prestrukturiranja. Pripravili smo uh, tudi mnenje, da bi uh, stavbo Drospah lahko izpraznili. Stroški selitve bi bili sicer uh, precejšnji. Uh, Prav tako pa je treba vedeti, da v Luksemburgu ni veliko možnosti eh, za gradnjo in za najeme prostorov. In če je tako, potem pač je treba iti kam drugam. Če stavb v Luksemburgu ni, potem je treba se ozrati, ozreti tudi zune Luksemburga. Stroški eh, so zdaj dejansko precejšnji, stroške plačujemo v visoki meri, skupni stroški znašajo torej prehodne rešitve, vključno z vzdrževanjem, znašajo 1,7 milijona letno. To pomeni, da za skladiščenje in za delavnice to ni zanemarljiv znesek. Tako pa Zaradi tega tudi prosim naš odbor, pa tudi OIL, ki je sicer že začel preučevati strukturne spremembe, kot mi je bilo sporočeno. Torej, moja prošnja je, da se te strukture spremenijo in prilagodijo sodobnemu času. Ja, dank. Hvala, seveda se zastavlja vprašanje, ali sedaj komisija ve več kot mi. Lepo, gospod Bikeda, ste z nami in vam kar takoj dam besedo. Merci, madame le président. Alors, je voudrais peut-être rappeler. Hvala. Rad bi predstavil kontekst, ki je precej kompleksen, ko gre za nepremičnine v Luksemburgu. Kot veste, smo morali zapustiti zgodovinsko stavbo Jean Monnet in sicer zaradi prisotnosti azbesta. Eh, potem, eh, to se je začelo leta 2014, potem pa je bilo treba poiskati eh, pisarne, konferenčne dvorane, skladišča in tako naprej, zato da se preseli 1600 zaposlenih in to ni bilo lahko delo. Kar se tiče skladišč, o katerih smo ravno kar slišali, ko smo zapustili stavbo uh, Jean Monnet, smo tam imeli 7000 kvadratnih metrov uh, skladišč. Um, ta prostor se je bistveno zmanjšal tudi zaradi racionalizacije. E, zdaj imamo na voljo 3500 kvadratnih metrov prostora marca 2015 smo to že predstavili proračunskim organom. Ni šlo za to, da bi septembra imeli nove zahteve, ampak da preprosto iščemo dodatne prostore. Žal ne, to stavbo smo dokončno zapustili konec maja letos, ključe smo vrnili lastniku in treba je bilo stavbo izprazniti čeprav smo bili v njej več kot 40 let. 20 eh, tisoč eh, kosov pohištva je bilo treba preseliti, predvsem tiste, ki smo jih imeli v skladiščih. Potem eh, smo iskali mm, druge prostore tudi eh, eno delavnico smo eh, našli, kamor smo shranili eh, določene stvari. Potem smo morali rešiti vprašanje tiskarn in komisija uh, bo morala podpisati nove pogodbe za nove prostore. Um, za uh, tiskarno je namenjenih 9 odstotkov. Um, za uh, skladišča pa 7 odstotkov. Imamo tudi uh, skladišča za pohištvo in uh, za druge predmete. Potem potrebujemo informacijske prostore z določenimi laboratoriji, uh, ki jih uporablja uh, eh, DG za informatiko Evropske komisije. Te zadeve smo obravnavali v več fazah in edina rešitev, ki smo jo našli, je, da v drozbah unajamemo še dodatne prostore. Vprašanje sinergiji je tudi zelo pomembno. Uh, in sicer eh, sinergije eh, v Luksemburgu eh, že imamo, iščemo pa še druge. Naprimer, ko gre za urad za objave, objave so ena glavnih zadev, mm, ki je za nas zelo pomembna in videli bomo, kako bomo to uredili v prihodnje. Videli bomo tudi, kako bo stavbo Jean Monnet 2 in kaj bo z uradom za objave. Interinstitucionalno bomo to reševali, um, ker bodo sodelovali tudi druge inštitucije, ki so prisotne v Luksemburgu. No, zdaj pa še nekaj o sinergijah, nekatere obstajajo že vrsto let, še posebej, ko gre uh, za uh, vrtce. Uh, prihaja pa tudi do novih eh, sinergij, naprimer na področju varnosti. Eh, zdaj smo eh, pred kratkim spostavili centr za pregled vozil in sicer na interinstitucionalen način. Mislim, da bom zaenkrat zaključil in počakal na nadaljno vprašanje. Hvala. Ja, so. Ja, Hvala lepa. Torej, situacija v Luksemburgu nam ni povsem znana, zato sem vrstila to točko na dnevnem redu, kajti to pomeni, da se lahko bolje ozavestimo o problemih, ki lahko nastanejo. Moje prvo vprašanje bi bilo, kako da smo leta 2014 sprejeli, da bo eh, stavba dokončana leto kasneje, pa še sploh ni dokončana, še zdaj ni dokončana. Uh, nisem razumela, zakaj moramo tukaj skladiščiti živila. Kolegica Hulmajer pa se je potem še želela priključiti razpravi. Ja, želela sem samo reči, da me veseli, da urad za objave sedaj že išče možnosti za večje sinergije in boljšo koordinacijo kljub temu pa imam pri sinergijah že dodatno vprašanje, kajti informacije, ki so bile nam podane na temo tiskarne, so, da tiskarne parlamenta ni mogoče uporabljati, ker uradniki iz komisije ne morejo delati na strojih Evropskega parlamenta zaradi vidikov odgovornosti in tako naprej. Torej, mislim, da je treba tudi uh, iskanje sinergij optimizirati, če se izrazim zelo previdno. Če imate tukaj težke stroje in ne bom povedala, kateri, eh, katere, za katere znamke gre, ker mi je znano, ampak lahko vam povem, da to niso najnovejši modeli. To so modeli, ki imajo določen značaj antikvitet, sicer dobro delujejo, vendar ne ustrezajo današnjemu stanju v tiskarstvu. In če imamo urad za objave, potem bi bilo vsekakor smiselno razmisliti, ali ne bi združili vse pod njega in da bi imeli potem neko sodobno opremo, eh, ki bo. Um, eh, ki jo bodo upravljali tudi strokovnjaki. Kar zadeva Jean Monnet, komisija nam je letos previdno sporočila, da naj bi vsi projekti tekli po planu. Te informacije so bile o, o, očitno um, Eh, lažne oziroma napačne in povedala sem tudi pristojnemu komisarju, da to vrstne izjave potem ne gradijo eh, našega zaupanja v parlamentu. Če gre do zamud, je treba potem vedeti tudi, kakšne so potem eh, povezani stroški. Gre tudi zaradi višjih stroškov, zaradi uh, določenih eh, varnostnih projektov. Vendar, če se to zgodi in če komisija za vse to ve, potem ni lepo, da se nam podajajo eh, drugačne informacije strani komisije, kajti to vsekakor ne prispeva k zaupanju med ustanovami. Vsekakor pri, pri vaših prizadevanjih bi resnično prosila, da ste odprtih oči pri vseh področjih, ne zdi se mi več eh, sodobno, da imamo tiskarne in tiskanje na vsak, za vsako področje, tudi na področju eh, financ smo že prišli na, na drugačne metode delovanja. Vsekakor tukaj obstaja veliko možnosti za optimizacijo, da bomo hitrejši in sodobnejši. In kar zadeva skladiščenje riža, tukaj imam resnične pomisleke, kajti če nimamo več lastnih a, restauracij, potem ne potrebujemo skladišča več za riž, za kavo, za, za moko. Tudi ne potrebujemo skladiščenja kondenziranega mleka in vode, kajti danes a, se to dostavlja dvakrat na teden, just in time. In, a, ali pa še pogosteje. Zato resnično izredno prosim za to, da se tukaj strukture izboljšajo in prilagodijo današnjemu času. Merci. Hvala. No, glede živil sem že odgovoril. Mislim, da imamo samo eh, minimalno eh, zalogo in to je potrebno. Eh, gre pa za to, da so naše površine tudi zelo majhne, ko gre za skladiščenje. Kar se pa tiče sinergiji, pa tukaj vsekakor zagovarjamo iskanje novih sinergij tudi z drugimi institucijami, to je v skupnem interesu. In vsekakor je prišlo do težav pri uporabi eh, prostorov Evropskega parlamenta. Ampak eh, tukaj postopek že poteka tudi v zvezi z uradom za eh, publikacije in upam, da bo sodelovanje čim prej začelo potekati in da bomo našli dobre rešitve za sinergije, za katere smo seveda odprti. Kar pa se tiče zamud pri stavbi Jean Monnet 2, Treba je vedeti, da smo eh, ob koncu lanskega leta in začetku leta 2017 prejeli zahteve za eh, varnostne vidike. To je eh, bilo zelo pomembno in arhitekturni biro je moral to zelo natančno proučiti, torej ta biro, ki je odgovoren za stavbo. Mm, poleg tega luksemburški uradi oziroma organizacija za urade eh, je tudi eh, sodelovala pri pogovorih z arhitekti. Torej, te ukrepe za varnost je bilo treba natančno proučiti in to je privedlo do dodatnih zamud. Približno šest mesecev. Kar pa se tiče dodatnih stroškov za varnostne ukrepe, Naslednje leto, v začetku leta, bomo sposobni odgovoriti na vprašanja na tem področju, eh, kajti imamo projekte eh, eh, dizajna, za katere bomo prejeli točne stroške šele zdaj proti koncu tega leta. Določene podatke smo dobili tudi konec poletja, mm, ampak pri vsem skupaj je prišlo do zamud eh, tudi pri načinu gradnje. Continue, Merci. Ali naj nadaljujem, gospa predsednica? Dobro. Februarja naslednje leto bomo podali poročilo o tem in razjasnili številne nesporazume, do katerih je prišlo pri tem projektu. Stavba Jean Monnet 2, eh, ko bo dokončana, eh, bo imela določene interinstitucionalne značilnosti. Tam bo tudi knjižnica potem konferenčni center, ki bo dostopen tudi drugim institucijam in pa še druge prostore. Zato res podpiramo to logiko medinstitucionalnih eh, izmenjav in sinergij. Govorimo še o zamudah pri Jamonet 2. Koliko časa že veste za te zamude, kako spremljate ta projekt in kako ste skušali preprečiti, da do teh zamud ne bi prišlo, kajti gre za seveda eh, za nekaj, za kar smo soodgovorni zdaj ali pa se eh, je že od celota načrtovalo, eh, že od začetka načrtovalo projekt tako, pa le mi tega nismo vedeli. Eno z drugim ni resnično povezano, kajti po eni strani gre za to, da se je z drugim lasnikom stavbe zelo dolgo pogajalo in iz določenih vzrokov se tukaj ni udarilo po mizi, potem se je našla druga stavba, ki je ni bilo mogoče preučiti, potem je bilo naše vprašanje, zakaj se nismo selili iz Luksemburga, če smo že eh, dve ali tri leta dopuščali, da so delavci delali v nespremljivih okoliščinah. Seveda razumem, da je bilo treba zapustiti uh, stavbo Džo Monet, zato je tudi parlament potrdil uh, stavbo v Drozbah, kajti uh, bilo nam je vsem jasno, da so ljudje morali stopiti iz stavbe, ki je imela azbest. Glede tega ne kritiziramo, naša kritika leti na to, na, eh, na temo eh, skladiščemi. Vi danes razlagate, da je treba danes sklada, eh, skladiščiti živila tako na tak način, potem vas lepo prosim, da vi tega ne pri, eh, pridigate nekomu, ki se pozna na gastronomijo. Ko sem bila eh, pravzaprav v 80-ih letih pripravnica, smo imeli to vrstne skladišča, ampak danes se gastronomija oskrbuje na povsem drugačen način in ni več mogoče, da kupiš eh, živila tri mesece ali šest mesecev naprej. Morda to lahko dopuščaš še pri dobri španski šoli, šunki ali pa pri, um, dol, uh, pri mesnih izdelkih, ampak tam so vzroki za daljšo skladiščenje drugačni. Vsekakor pa to ne velja za riž ali pa kavo. Pri uh, šunki gre za to, da, tem, da se s tem okus izboljšuje pri kavi, mleku in rižu, pa seveda to ne drži. Torej se lahko ob takšnih uh, izjavam samo, samo smejim. Pri stavbi Džarmoneja pa moram povedati zelo jasno, da so naše informacije bile povsem napačne. Analize eh, tega, da potrebujemo spremembo Eh, stavbe Žan Moneja zaradi varnosti. To jim smo vedeli že več kot leto prej. Tako da to, da pravite, da tega niste vedeli, ni, ne drži. In uh, zato sem tako jezna, kajti ne morete nas kar tako vleči za nos. Morda ste vi storili napako in ste želeli stavbo dostaviti v odličnem uh, stanju. To pa, da pravite, da tega niste vedeli in da je zaradi tega prišlo do zamud, to pa ne drži. To ni res. Uh, In uh, seveda sedaj je treba te varnostne vidike uh, upoštevati. In tudi v Bruslu so bili sprejeti novi standardi glede varnosti ustav. Seveda, to je nekaj utemeljenega, ampak prosim vas, da nam sedaj ne utemeljujete, da tega, da tega takrat niste vedeli. To ste takrat že vedeli, vendar pa morda niste poznali celotne razsežnosti. Uh, Lahko pa bi parlamentu naprej opozorili, bi rekli, gledajte, zaradi tega in tega bo prišlo do novih načrtov, do, do novega načr eh, planiranja in potem bi parlament eh, bil na to pripravljen in potem bi dobili kasneje točne datume in točne številke. Sedaj pa smo do srede leta, do junija eh, menili, da je vse, da vse teče v skladu za načrti, potem pa smo seveda opazili, da to ne drži. Torej, prosim vas, da stvari ne olepšujete, temveč da ste z nami uh, iskreni, kajti sicer dejansko prihaja do navskriži. In zato, tukaj sem zelo um, sedaj uh, prizadeta, ker sem poročevalka o stavbih eh, in vidim, da, ne, uh, da, da, da nam stvari olepšujete. Seveda je tukaj gre za pisarniške stavbe in ne za skladišča. In če niste v Luksemburgu našli nič drugega, vem, pač stav, stroški so sedaj zelo visoki. Nisem nisem zelo konfliktna oseba, ampak moje potrpljenje ima tudi svoje mnenje, meje, če imam občutek, da mi informacije ne posredujejo, kot bi bilo treba. Hvala. Merci. Hvala. No, kar se tiče varnostnih ukrepov za žon Moni 2. E, ti varnostni ukrepi so bili podvrženi e, zelo podrobnim študijam, e, tehničnim študijam. E, In eh, to je eh, povezano tudi z drugimi elementi, naprimer eh, vhod za obiskovalce, za zaposlene, potem vhod v garažo in tako naprej. In konec poletja smo se šele začeli zavedati obsežnosti zamud, ki jih bo to povzročilo. Eh, smo pa povsem pripravljeni eh, narediti zelo celovito poročilo o teh novih eh, zamudah in stroških, o teh novih spremembah. Konec tega leta bomo to lahko pripravili, kajti takrat bomo šele dobili podrobne številke vseh teh sprememb. Mogoče nismo dovolj predvideli pomena te zamude ampak to je povezano tudi s tem, kako je bilo gradbišče organizirano. Rad bi spomnil tudi na druge nepremičninske eh, projekte. Mm. Treba je eh, bilo upoštevati tudi konkurenco, konkurenčnost in eh, zato smo dolgo čakali na pravega izvajalca. mislim, da eh, je stvar tudi omejena pri učinkih in pri posledicah. E, smo pa pripravljeni odgovarjati za to. Eh, Speicherfläche haben und 1800 Quadratmeter Bürofläche. Also das ist fast die Hälfte.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 A bi lahko še enkrat našteti, zakaj se uporabljajo ti skladiščni prostori, prosim? Vsekakor, gospa predsednica. Kot sem že povedal, smo prej imeli 7000 kvadratnih metrov, zdaj pa okrog 3500 kvadratnih metrov eh, za skladišča. No, ta površina se je zmanjšala smo pa eh, vse skupaj zmanjšali tudi zato, ker smo se znebili eh, starega materijala in sicer za 72 odstotkov. In če pogledamo vse prostore, eh, tiskalne prostore, restauracije, opremo za informacijske prostore, za pisarne in skladišča, smo zdaj pri 4000 kvadratnih metrih prej jih je bilo veliko več, torej prišlo je do racionalizacije. Kar se tiče informacijske opreme, eh, to lahko po količini eh, primerjamo z, s prostori za restauracije. 150 eh, kvadratnih metrov približno. Mm, imamo tudi laboratorije za informacijsko opremo, kjer se preverja ta nova oprema to ne poteka več v pisarnah. Kar pa se tiče um, prostorov, ki jih najemamo uh, za restauracije oziroma za skladišča, je to 270 kvadratnih metrov. In to je v skladu s tisto uh, zahtevo, ki uh, smo jo dobili septembra. Lahko vam pa te številke pošljemo še v pisni obliki. Hvala za to ponudbo, da bo vse v pisni obliki. Hvala. Kolegica Holmajer, leto sem še komenti, želela komentirati, da bi tudi vi upoštevali moje predlog, pred, predloge. Sodobno upravljanje restauracij in menz um, obstaja, lahko vam dam določene spodbude, čeprav to ne bi smelo prihajati od poslancev, uh, ampak dan danes ne obstaja več eh, centralno skladišče za šest restauracij, za katerega potem potrebuješ osebje, ki potem uh, prevzema nase tudi prevoz od ene restauracije do druge, medtem ko uh, potem skladiščenje riža danes ni več tako potrebno, kot je bilo v 60-ih, 70-ih ali 80-ih letih prejšnjega stoletja. Takrat smo to še počeli. Tako da resnično prosim, da preučite te strukture in da razmislite, ali je smiselno skladiščiti hrano oziroma oskrbo živili za šest uh, restauracij v Luksemburgu. Mislim, da obstajajo sodobnejši logistični sistemi in prosim vas, da nam potem tudi predlagate oziroma predložite predloge. Uh, januarja sem v Luksemburgu in z veseljem bom uh, te predloge preučila. Torej, o dejanski nujnosti teh uh, skladiščnih prostorov še niste uh, povedali veliko, povedali, opisali ste namen, je pa dejansko nenavadno imeti, oziroma slišali bi radi vaše stališče, ali, ali so to vrstni skladišni prostori nekaj običajnega za komisijo ali ne. Izvolite, gospod Pike. Hvala, gospa predsednica. Kot sem rekel, eh, si res prizadevamo za racionalizacijo, omejili smo prostore okrog 4400 funkcionarjev in drugih eh, zaposlenih imamo. Eh, to je kar veliko ljudi in če pogledamo, eh, količino prostorov vidimo, da pridemo na en kvadratni meter na osebo. Bomo pa uh, vašemu odboru um, poslali tudi vse v pisni obliki in vse številke. Edino, kar me skrbi, je, da, ne, da se želite niti vprašati, ali je to res potrebno, kajti zato dajemo denar na stran. Niti vprašati se ne želite, ali bi bilo to potem uh, dobro preseliti kam drugam, torej, že prvo vprašanje je, ali so to vrstna skladišnja prostori resnično potrebni ali pa služijo interesom nekaterih ljudi. Skratka, resnično prosim, da nam to podate še v pisni obliki in veseli bi bili, če bi komisija pri tem vprašanju lahko razmislila, ali ne bi bilo mogoče teh vidikov bolje organizirati. Zato pač gre. Gospa Kadenbach, sopravičujem, vas nisem videla. Ni problema. V tem kontekstu razumem eh, gospo Holmajer, ki je gastronomka in si želi manjša skladišča, eh, ampak tudi eh, zanima me vidik zaščite proti naravnim nesrečam in civilni, civilna zaščita. Pri živilih, ki ste jih omenjali, čaj, riž, moka, to so klasični vidiki, ki se pravzaprav z mano povezani z naravnimi nesreči. Uh, Ne vem, ali je bilo to ozadje tega razmisleka komisije, ali je torej za tem skladiščenjem tudi določen vidik civilne zaščite, ali se tle skriva še kaj drugega. Sam sprašujem se. Ja, na področju v, uh, hudih potresov v Luksemburgu, vsekakor. Ja, včasih imamo snežne nevihte, <laughs> ampak eh, niso tako hude. Ja Dobro, nas skrbi, če moramo pač, eh, da imamo tukaj neko oskrbo za 4000 sodelavcev. Kaj bomo zdaj storili? Torej, počakali bomo na vaše pisne informacije, kolegica Holmajer jih bo potem preučila. In ko bo kdo od nas v Luksemburgu, bi morda lahko bilo zanimivo si te stvari tudi ogledati. Torej, morda bi nam lahko poslali tudi pregled obstoječih pisarniških prostorov in tudi število uradnikov v, eh, na pisarno v Luksemburgu, v Bruslu eh, to poznamo, v Luksemburgu pa se s tem še nismo ukvarjali in seveda nas zanimajo potem tudi poprečni stroški v Luksemburgu na kvadratni meter na leto. To so informacije, ki jih odbor za proračun dobiva letno, ampak vsekakor je tudi arhiv pomembna zgodba. Ste želeli še kaj dodati ob uh, sklepu? Oh, Hvala. Samo to, da vam bomo poslali vse informacije, uh, ki jih od nas pričakujete in to v zelo podrobni obliki. Le še nekaj sem želela reči. Ne želim biti tukaj dlakocepska in vidim, da se. Da se vsi prizadevate na tem področju in tudi naši pogovori z zaposlenimi to kažejo. Ampak pri novi stavbi Žon Moneja bi važilo upozoriti, da smo v odboru za proračun sklenili, da če boste ugotovili, da prihaja do kakršnekoli sprememb, da nas morate takoj o tem obvestiti, ne le v, okviri, eh, v okviru delovnega dokumenta, temveč neposredno. In če bi želeli izkoristiti 10 odstotkov za, eh, za nepredvidene stroške, potem morate o tem nas takoj obvestiti. Sicer sklepa za to uh, ni treba sprejemati v našem odboru, vendar pa moramo biti takoj o tem obveščeni. Tako da to vas želim uh, obvestiti, da ne bi potem kdo rekel, da uh, o tem ni bil obveščen. Seveda pozdravljamo tudi vsa prizadevanja odbora za proračun v tej smeri in seveda so to zelo dobra podlaga za kasnejšo podelitev razrešnice. Tako, s tem smo zaklju, pri zaključku te del, uh, točke. Znova smo se naučili nekaj novega, kar toplo pozdravljam. Prehajamo na deveto točko na dnevnem redu in na prošno poročevalke. Bomo obravnavali posebno poročilo eh, Evropskega računskega sodišča o eh, podpori za mlade kmete poročevalec poroč, eh, računskega sodišča je gospod Vojčekovski, naša poročevalka gospa Kadenbach. Gospod Vojčekovski, beseda je vaša. Eh, najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim poročilo računskega sodišča glede podpore EU za mlade kmete, ki bi morala biti bolje usmerjena. Opravili smo revizijo v Evropski komisiji in v štirih državah članicah. V državah članicah, ki so največje koristnice teh sredstev za mlade kmete, gre za Španijo, Francijo, Polsko in Italijo. Te države porabijo okrog 56 odstotkov vseh sredstev za mlade kmete. Sredstva za mlade kmete znaša skoraj 10 milijard evrov za obdobje dveh finančnih obdobij. Leta 2007 do 2013 je šlo za 3,2 milijarde evrov samo v drugem stebru, v finančnem obdobju 2014 do 2020 pa je bilo namenjenih 6,4 milijarde evrov, 3,8 v drugem stebru, 2,6 pa v prvem stebru. V reviziji smo vprašali naslednje so evropska sredstva za mlade kmete dovolj dobro namenjena in oblikovana, da bi spodbudila učinkovito generacijsko pomladi. Generacijska pomladitev je bila najpomembnejši cilj teh sredstev. Odgovor je negativen. Nismo dosegli generacijske pomladitve. Evropska unija je namenila, sredstva se še vedno porabljajo, 10 milijard evrov, vendar pa nismo opazili dovolj visoke stopne generacijske pomladitve. Lahko vam pokažem nekaj podatkov. Na v predstavitvi. Zelo pomembna je ta slika, ki kaže rezultate sredstev za mlade kmete v obdobju 2005 do 2013. Line, ta modra linija kaže število mladih kmetov v Evropski uniji. To število se je zmanjšalo v obdobju devetih let, od leta 2005 do 2013, od 3,3 milijona do 2,3 milijona mladih kmetov. Povečala pa se je kmetijska površina od 19 hektarjev pa do 24. Manj imamo mladih kmetov, imamo pa večje kmetije. Površina kmetijskih zemlišč se je povečala. Imamo pa statične podatke, ki upoštevajo kmete, ki so mlajši od 45 let. Površina se je zmanjšala od 57,7 leta 2005 do 51,9 v letu 2013. To je splošni proces. Ne gre samo za problem mladih kmetov, ampak za celotno evropsko kmetijstvo. Izgubljamo kmetijstva. Od leta 2007, zelo 2005 do 2013, se je število kmetij v Evropski uniji zmanjšalo od 14,5 na 10,7 milijona kmetij. Izgubili smo skoraj 4 milijone kmetij v desetih letih, kar pomeni, da izgine 400 kmetij na leto, 30 tisoč kmetij na mesec, 10 tisoč kmetij na dan. te podatke moramo resno upoštevati v naslednjih razpravah o evropski kmetijski politiki. Kaj lahko storimo za to, da ta proces zaustavimo? Enako velja za mlade kmete. Zmanjšalo se je število kmetij, ravno tako število mladih kmetov. Na tem grafu vidite, kako zelo resen je ta problem. Siva linija spodaj kaže odstotek mladih kmetov v primerjavi s celotno kmetijsko populacijo. Število dosega samo 21 odstotkov. Samo 21 odstotkov kmetov je mlajših od 45 let. Delež mladih zaposlenih pa je okrog 50 odstotkov. Potem pa imate zeleno linijo, ki kaže delež mladih v primerjavi s celotno populacijo. Teh je okrog 40 odstotkov, mladih kmetov pa je samo 21 odstotkov. V obdobju od leta 2007 do 2013 je bil delež mladih kmetov znižen iz 21,8 na 21,3 odstotka v primerjavi s celotnim številom kmetov. Situacija je zelo resna. Mogoče ta tabela ni zelo pregledna, vendar pa vam bom razložil, zakaj gre. Gre za starostno strukturo v vseh državah članicah glede deleža kmetov. Vidite, da je prišlo do izboljšave starostne strukture v zgolj nekaterih državah članicah. To so Bolgarija, Estonija, Italija. Slovenija, Slovaška, Poljska. To je verjetno vse. Pri ostalih pa opazimo slabšo starostno strukturo kot prej. V Franciji, na primer, imamo delež mladih kmetov, 32 odstotkov, ta se je znižal na 28 odstotkov v Nemčiji, kjer niso uporabljali te pomoči za mlade kmete v tem finančnem obdobju. V Nemčiji so uporabili samo 2 milijona evrov, vendar pa se je tam delež mladih kmetov znižal 36 na 26 odstotkov. To pomeni, da imamo zelo resen problem pri starostni skupini kmetov v Evropski uniji. V tej tabeli vidite, da imamo samo dve državi članici, kjer je delež mladih kmetov mlajših od 35 uh, eh, let nad 10 odstotkov. To sta Avstrija in Poljska. Na desni strani pa imate starostno skupino starejših od 65 let. Samo v treh državah članicah je delež te skupi, starostne skupine nižje od desetih odstotkov. To so Nemčija, Avstrija in Polska. Imamo pa države članice, kjer je delež eh, teh večjih od 40 odstotkov, na, pol, na portugalskem jih je več kot 50 odstotkov. Torej, večina kmetov na portugalskem je starejših od 65 let imamo različne situacije v državah članicah, imamo več vrst problemov glede starostne strukture v državah članicah. Kar pomeni, da moramo poiskati različne rešitve. Politika bi morala biti bolj prožna, kajti situacije se razlikujejo v državah članicah. Imamo informacije o koristnikih te pomoči. Tukaj imamo štiri države članice, kjer porabijo največ teh sredstev. To so Francija, Španija, Poljska in Italija. Še logika pomoči. Pomembno je, da nismo našli primerov zlorabe oziroma nepravilnosti pri koristnikih, na kmetovalcih. Nepravilnosti nismo ugotovili. Ravno tako nismo ugotovili zlorab. Problem pa je v logiki poseganja. Na strani 34 v našem poročilu najdete primere. Naprimer, imamo pomoč za kmete, ki imajo 500 hektarjev. Ti prejmejo 100 tisoč evrov pomoči v neposrednih plačilih, dobijo pa še dodatnih 3 tisoč evrov, če so ti kmetje mladi. V tem primeru smo pomagali mladim kmetom. Smo vplivali na generacijsko pomladitev? Ne. Tega cilja nismo dosegli. Imamo še en primer. Pomagali smo mlademu kmetu, ki je sodeloval v kmetijskem gospodarstvu, imel je 15 odstotni delež lasništva v tem gospodarstvu ni bil aktiven kmet, dobil pa je več kot 4000 evrov. Na kakšen način smo vplivali na generacijsko pomladitev? Tega vpliva ni bilo. Za konec pa bi rad še dejal, kakšna so naša priporočila. just a moment because the, the, uh, about the rec only recommendation, not about the detailed detail, uh, findings, but. Torej, naj navedem priporočila. Izboljšati je treba intervencijsko logiko s tem, da okrepimo oceno potreb Izboljšati je treba tudi ciljno usmerjenost ukrepov in tretje priporočilo. Izboljšati je treba nadzorni in evaluacijski sistem. Rad bi se zahvalil gospe Kadenbach za pripravo dokumenta. Najlepša hvala, da ste nam pomagali pri priporočilih. Ta priporočila so zelo pomembna za naslednje razprave o prihodnosti skupne kmetijske politike za obdobje po letu 2020. Zelo pomembno je, da ugotovimo, kakšna mora biti logika pomoči za resnično generacijsko pomladitev. Sedaj sredstva porabljamo, vendar pa nismo uspeli vplivati na generacijsko pomladitev. Najlepša hvala. Poročilo je zelo kakovostno, gre za zelo pomembno poročilo, zato smo ga z veseljem dali na dnevni red. O tem se bomo morali še resno pogovarjati. Sedaj pa predajam besedo poročevalki gospe Kadenbach. Najlepša hvala. Zahvaljujem se bivšemu kolegi Vojcehovskemu, ki je sedaj v novi vlogi lahko samo povdarim, kako resna je ta zadeva. Naj navedem še nekaj števil, ki jih je treba povdariti. Gre za število mladih kmetov. In To pomeni, da je število upadlo z 3,3 na 2,3 milijona od leta 2005 do 2013. Tudi na splošno je število kmetov upadlo, čeprav je kmetijska površina ostala enaka. Poročilo je tudi pokazalo, da če se pogledamo podatke, vidimo, da obstaja več različnih vrst situacij v državah članicah. In če se še poglobimo, vidimo razlike med regijami. Sama sem zagovornica sistemov, ki niso fleksibilni za boljši nadzor. V tem primeru pa je nujno potrebno, da če želimo doseči cilj generacijske pomladitve, potem moramo sprijeti ukrepe, ki konkretno nagovarjajo probleme na terenu. Osnutek našega stališča imate v gradivu. Verjetno so pročevalci v senci že pogledali to gradivo. Podpiram poročilo računskega sodišča, dodala pa bi še nekaj elementov. To so inštrumenti in ukrepi za podporo mladim kmetom. In te je treba natančno oceniti. Ne vem, če je to postalo jasno. Na eni strani potrebujemo primerjavo na evropski ravni in pogledati, če so biti rezultati oziroma kazalniki uspešnosti dosledni, kar pa je še toliko bolj pomembno in to je v pozavi z drugim priporočilom. In to so ovire. Kakšne so ovire v državah članicah za mlade pri prevzemu kmetijskih gospodarstv? Oziroma drugič, kakšne so ovire za to, da starejši kmetje ne morejo predati kmetijskih gospodarstv. Tudi to vprašanje je zelo pomembno. Torej, skupna kmetijska politika za obdobje po letu 2020 je treba biti zastavljena tako, da upošteva intervencijsko logiko, kot, tako kot je že povedal poročevalec prej. Treba je upoštevati več različnih vidikov. Prvič ovire, ki smo jih že omenili. Treba je upoštevati tudi konkretne potrebe za nove kmete, ki prevzamejo gospodarstvo ali pa ustanovijo novo treba je pogledati, če gre za geografske ovire, mogoče gre za socialno, gospodarsko, politična vprašanja. Tudi to je treba pojasniti. Treba pa je zastaviti tudi vprašanje, kakšne politične ukrepe bi potrebovali za to, da bi vzpostavili okoliščine za lažji prevzem kmetijskih gospodarstv za mlade oziroma za predajo gospodarstv kakšne oblike so najboljše. Videli smo, da imamo skupek različnih finančnih inštrumentov, od neposrednih plačil do drugih finančnih inštrumentov. Treba je še pogledati, kakšna sredstva so najbolj primerna za različne konkretne potrebe. In še ena pomembna točka in to je potreba po informiranju. Treba je sprejeti tudi informacijske ukrepe za podporo zgodnejše predaje nasledniku kmetijskih gospodarstv. In še tretjič, izvajanje ukrepov po letu 2020. Treba je uporabiti jasne kriterije pri izvajanju. Videli smo, da so kriteriji do sedaj imeli različne interpretacije v različnih primerjih. Treba je tudi konkretno pogledati, kako definirati mladega kmeta, zato da dobi pomoč za glavno dejavnost na gospodarskem kmetijstvu. Če resnično uporabljate dejavnosti, potrebujemo tudi minimalne prihodke. Imamo pa še en izziv in eh, to so proračunska sredstva, zato da bi imeli sredstva, razpoživa sredstva za celotno finančno obdobje, da jih ne bi uporabili že na začetku in da na koncu finančnega obdobja teh sredstev ne bi več bilo. Še četrta točka, ki bi jo rada omenila, to so določila za ukrepe za obdobje po letu 2020, zato da bi izboljšali nadzorni evaluacijski sistem. to je povezano z različnimi zahtevami v kmetijskem sektorju, kjer nimamo primerljivih kazalnikov uspešnosti. Videli smo v poročilu to, kar je treba povdariti, da na to problematiko ne smemo gledati samo z tega, kako lahko sprememo finančne in politične pomoči, ampak da na to vprašanje gledamo širše, da ga povežemo z različnimi drugimi sektori, vprašanji podeželja in tudi z drugimi področji ki se tičejo kmetijstva. Torej, potrebujemo tudi socialno varnost za tiste, ki živijo na podeželju, ki se ukvarjajo s kmetovanjem in poskrbeti za ustvarjanje delovnih mest, za tiste, ki se ne ukvarjajo direktno s kmetijstvom in jim zagotoviti tudi infrastrukturo, da se jim omogoči eh, življenski prostor in možnost za življenje na teh kmetijskih področjih. Najlepša hvala. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte. Hvala lepa rada bi pozdravila gospoda Sikarskega predsednika odbora za kmetijstvo. Imamo program, ki ni uspešen, to je sedaj še potrdilo računsko sodišče. Torej, imamo še dodatna sredstva za mlade v znesku 34 milijonov evrov. To vprašanje je treba jemati resno. Vprašanje pa je, kaj lahko storimo za to, da bi resnično dosegli generacijsko pomladitev. To je naš cilj. Sedaj imamo subvencije v okviru celotnega sistema. To bo ostalo tudi tako. Če ne bomo imeli možnosti za prilagajanje tega sistema tako bomo izgubili verodostojnost subvencij za kmetijstvo. Gospa Šmit, najlepša hvala. Kolegica Kadenbach je že povedila, povedala najpomembnejše. Rada bi samo še nekaj dodala. Popolnoma podpiram analizo potreb. Če ne bomo ukrepali, bo še naprej potekalo to, da bomo enostavno samo dajali sredstva naprej, ne bomo pa vedeli, če je to prišlo na pravi kraj, kaj se je s temi sredstvi zgodilo in če to res pomaga mladim kmetom. Imamo vprašanje prihodkov, kako dobičkonosna so gospodarstva kakšna je stopnja generacijske zamenjave. Rada bi zastavila vprašanje komisiji, kako upraviči to, da do sedaj ni bilo opravljene nobene takšne analize, preden se namenja sredstva za mlade kmete. Imamo tudi nekaj nejasnosti, kako bi lahko sredstva iz prvega stebra za generacijsko pomladitev porabili, če za nekoga, ki nima gospodarstva in kako nadzirate organe v državah članicah in kaj menijo oni, kako bi lahko na boljši način porabili evropska sredstva. Torej, najprej je treba vse analizirati, preden ukrepamo. Rada bi izvedela tudi, kako bi lahko na boljši način zastavili kriterije za upravičenost in kako bi lahko na boljši način financirali projekte. Ne more namreč biti tako, da bi projekt končali, preden dobimo finančna sredstva. Imamo zelo veliko informacij, ki jih moramo dobiti, zato da lahko konkretno pripravimo predloge za izboljšave prosim komisijo in računsko sodišče, da se poglobita in da pripravita podatke glede tega, kam gredo ta sredstva. Hvala. Hvala, kolegi, za vama. Sledi, da se nam govori, kot je gospod Sarvama. Um, uh, Hvala. Naj se najprej zahvalim predstavniku računskega sodišča, gospodu Vojčehovskemu, Eh, ker nam je predstavil zelo dobro strukturirano in jasno poročilo. Nekaj zelo konkretnih opažanj in priporočil obsega to poročilo. Zahvaljujem pa se seveda tudi naši poročevalki, gospe Kadenbach. Eh, strinjam se praktično z vsem, kar ste povedali. Mi posebej govorimo o mladih kmetih. In to je zelo pomembno. Kot vidimo, v nekaterih največjih eh, kmetijskih državah, članicah se eh, kmetijsko prebivalstvo hitro stara. In eh, ni čudno, da se mladi ne zanimajo za to zelo težko delo v kmetijstvu kljub vsem milijonom, ki jih zagotavljamo za ta sektor, ampak eh, če pogledamo, kaj dejansko kmetije počnejo, eh, potem eh, razumem mlade kmete, da se ne odločajo za ta poklic. Vidimo, da je pomoč bila desetletja kar uspešna, ampak Leta 2017 imamo še vedno tak sistem, predvsem govorim tukaj o prvem stebru, ki ne zagotavlja zadostne podpore za mlade kmete. Določene stvari sploh nimajo smisla, ne ocenijo se potrebe, eh, ne samo mladih kmetov, ampak to eh, eh, presega vprašanje mladih kmetov potem cilji ne odražajo splošnega cilja generacijske pomladitve. Na splošno pa mislim, da potrebujemo dramatično spremembo eh, v okviru reforme SKP-ja eh, v prvem stebru. Sam že nekaj časa razmišljam o tem, spremljam situacijo. Eh, tudi ko gre za večletni finančni okvir po Brexitu in mislim, da res moramo ukrepati. To ne pomeni, eh, da je treba dramatično zmanjšati sredstva za SKP. Eh, ne gre nujno za količino, moramo pa zagotoviti, da bo denar, ki ga porabljamo, porabljen bolj odgovorno. Moramo tudi dobiti ustrezne rezultate. Eh, naprimer, ko gre za subvencije. Nekateri kmetje veliko zaslužijo in uh, mogoče bi bilo subvencije treba preusmeriti. Zanimivo bo slišati tudi stališče komisije v zvezi s tem. Komisijo bi tudi prosil oziroma vprašal, ali se jim zdi potrebna bistvena sprememba pri tem, kako um, delujeta skupaj prvi in drugi steber v državah članicah. Zanima me tudi, kako državam članicam zagotoviti več eh, besede pri tem, kako denar učinkovito porabiti. Seveda je treba pri tem upoštevati, da uh, imamo uh, močne kriterije glede rezultatov. Uh, Gre za isto enačbo oziroma isto kombinacijo zadev, o katerih vaš čas govorimo. Vedno, ko govorimo o evropskem proračunu, govorimo tudi o tem. In treba je istočasno upoštevati več zadev, ne samo ene, tako kot smo ravnali v tem primeru. To je ena od težav pri evropskem proračunu. Namreč, da se osredotočamo na eno stvar, samo na eno stvar, Eh, posamično in ne upoštevamo pri tem celovite slike, vsaj ne v zadostni meri. Kar se tiče mladih kmetov, da, to vprašanje je zelo pomembno, ampak tega ne moremo rešiti, ne da bi upoštevali celotno sliko glede tega, kako bo oblikovana SKP po letu 2020 in kako bomo uporabili prvi stebr, kako bomo zahtevali rezultate in kako bomo zagotovili, da bo denar eh, porabljen eh, na najboljši možen način. Hvala. Kolega Sikir. Gospod Sikirski. Mislim, da vsem nam e, nasuva še pitanje. E, Hvala. Mislim, da se vsi sprašujemo iste stvari. Gospa Kadenbach e, je predstavila ta vprašanje vprašanja, prav tako drugi. In moramo se vprašati, eh, kakšen je razlog, ki se skriva za takšnimi izidi in rezultati, kaj še lahko naredimo za to, da bomo izboljšali situacijo. Vemo, da obstajajo določene preference v določenih kmetijskih obratih ali podjetjih. Imamo tudi odnose med člani podjetja, In eh, vsi si prizadevajo za to, da bi rešili svoje težave. Včasih je premalo investicij ali pa premalo zemlišč. In eh, zemlišč ne dobijo vedno nujno kmetje. Mislim, da je to splošen problem. Imeli smo že poročilo o tem, da prihaja do koncentriranja zemlišč, včasih pa teh zemlišč sploh eh, primankuje. Ni dovolj orne zemlje, naprimer, ki bi jo kmetje lahko uporabili. In to je vprašanje, s katerim se moramo soočiti. Pogledati je treba tudi prihodke kmetov, mm, prihodke od kmetovanja, eh, v veliko primerjih 50 eh, odstotkov prihodkov pride iz drugih virov. Potem evropska sredstva, kako ta porabljamo. Mogoče je en problem tudi kakovost življenja. To je povezano tudi z infrastrukturo na podeželskih območjih. V določenih državah je infrastruktura šipkejša, v drugih mm, državah pa takih težav nimamo. Naprimer, eh, To je pomembno, ko mladi prevzemajo kmetije. Potem obstajajo tudi problemi, za, uh, problemi povezani s priložnostmi za delo. Seveda, kmetje potrebujejo tudi druge dejavnosti, s katerimi uh, si zapolnijo uh, čas in mogoče bi potrebovali tudi nacionalno pogojevanje. Kot sem rekel, včasih obstaja koncentracija zemljišč, to je problem, s katerim se soočajo v številnih državah in pogledati moramo, kako bomo to rešili. Če si pogledamo evropski model kmetovanja, ne gre tukaj samo eh, za načelo najmočnejši preživi. Imamo tudi vprašanje koncentracije zemljišč, kot sem rekel, potem moramo zagotoviti zadosten dohodek za kmete in mislim, da bi morali upoštevati tudi vse te vidike. Hvala. Kolega Flanagan, pite. Gospod Flanagan. Hvala. To je bilo zelo zanimivo poročilo. Dobili smo pomembne informacije Te informacije so pomembne za nas, eh, ko oblikujemo politike. Veliko denarja porabimo, generacijske pomladitve pa ni in to je zaskrbljujoče. Še bolj je to zaskrbljujoče v kontekstu tega, kako bomo v prihodne porabljali evropski proračun. Vse več je pritiska tudi strani Velike Britanije, ki bo zapustila EU. Um, potem se pojavljajo pritiski, da je treba denar porabiti za obrambo. Mislim, da so taka poročila res odlična. Um, situacija je zaskrbljujoča in um, ustvarja se argument, da bi morali um, nehati porabljati denar, če ni rezultatov, ampak moramo ukrepati. In eden glavnih problemov, na katere sem naletel je naslednji. Včasih se strinjam s poslanci um, ELS-a tukaj v parlamentu, ampak ko gredo ti ljudje domov, pa eh, govorijo druge stvari. Mislim, da eh, stvari lahko ali zapletemo ali pa poenostavimo. Eh, in ne glede na to, ali ste frizer, mizar ali kaj drugega, Eh, v vsakem primeru veste, da eh, denar, ki ga porabite za eh, izvajanje svoje službe, da ta denar presega tisti denar, ki ga boste dobili nazaj. Na ta način ljudi ne prepričaš, da si izberejo določeno službo. Ljudje bi radi preživeli, radi bi imeli dohodek, ne pa, da več denarja porabijo za uh, svoj poklic, kot ga iz njega dobijo. Uh, Ehm, potrebujemo tudi strukturno podporo za eh, te probleme. Eh, mislim, da bi morali eh, zaustaviti velike multinacionalke in supermarkete, ehm, ki imajo velike zaslužke ljudje na dnu te prehranske verige, ehm, proizvajalci in kmetje pa nimajo dovolj za preživetje kmetje bi radi nadaljevali svojim poklicom, pa tega včasih ne morejo in zato je treba nekaj narediti. Je pa prišlo do spremembe, odkar je bilo objavljeno to poročilo. Eh, mi eh, v odboru Agri smo delali na svežnu omnibus, imeli smo poseben ukrep za mlade kmete. Nekaj o tem je bilo vključeno. Eh, tudi o tem, da za pridelke mladih kmetov eh, zagotovimo eh, višjo ceno. Rad bi pa povedal še nekaj v zvezi s poročilom računskega sodišča. Torej, mi smo eh, predvideli določene ukrepe za mlade kmete, naprimer za take mlade kmete, ki so že na kmetijah. Tukaj smo želeli zagotoviti pet let za top-up, ampak na Irskem se dogaja naslednje. Kmetje so se znašli v situaciji, ko uh, jim ni izplačanih vseh pet let. Uh, obstaja tudi možnost, uh, da izidejo iz tega programa. Kakšna je uh, ideja oziroma kakšno je mnenje računskega sodišča v zvezi s tem, eh, torej izhod eh, iz izplačevanja eh, denarja mladim kmetom. Zanima me vaše mnenje o tem. Mislim, da je vaše poročilo zelo dobro. Ampak, ko bo to sporočilo šlo ven, ko bo javnost izvedela uh, za to, um, ne bo dobro in mislim, da bi morali ta problem rešiti prej. Kolega Salafranka, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala računskemu sodišču za poročilo in poročevalki za njen dokument. Mislim, da poročilo prinaša zelo dobro analizo tega, kaj predstavlja SKP v tem trenutku. Eh, usmerjena je predvsem v eh, eno vprašanje in sicer obnovo generacij. Eh, priča smo dramatičnemu upadu ne samo mladih kmetov, ampak nasplošno kmetovalcem oziroma upadu kmetovalcev v Evropi. Sedem milijonov je kmetov pri celotnem prebivalstvu, petsto milijonov imamo pa tudi zanimiv vidik eh, in sicer o učinkovitosti eh, eh, izplačevanja sredstev iz SKP-ja za to, da se mladi bolj vključujejo v kmetijski sektor. Računsko sodišče pravi, da ni bilo uspeha pri tej naši nalogi, ampak to moramo postaviti tudi v luč demografskega razvoja v Evropski uniji. Če pogledamo zeleno knjigo o demografskem razvoju, eh, eh, potem vidimo, da je Evropa edina celina, ki bo do leta 2035 izgubila del svojega prebivalstva. In eh, zato je treba cilje, ki jih zasledujemo v okviru SKP-ja, uskladiti z drugimi vidiki. Želimo si tudi več mladih kmetov. Um, in uh, v tem pogledu moramo evropski model prilagoditi temu, moramo pogledati, kakšna je zemlja, kakšna je biotska raznovrstnost in tako naprej. Kako uskladiti vse te cilje? Gospod Sarvama je govoril prej o splošnem okviru. Kako izboljšati ta cilj? Uh, zato, ker že namenjamo uh, bistvene vsote denarja za to, rezultatov pa ni. Eh, vsaj eh, v skladu z analizo računskega sodišča jih ni. Mm, mislim, da je predstavitev naše poročevalke bila zelo dobra. Strinjam se s četrto točko njene analize, kako zagotoviti, da bo komisija in da bodo države članice izboljšale sistem ocene in pa spremljanja vseh teh eh, skladov in sredstev, ki jih namenjamo mladim kmetom to bi morali res bolje spremljati. Ni mi pa jasno, eh, kakšna je stroškovna učinkovitost teh projektov, če imamo edini kriterij, če imamo samo en kriterij in če vidimo, da sistem ne deluje. V okviru SKP-ja. Eh, Eh, me zanima, ali obstajajo mehanizmi, eh, s katerimi bi lahko reševali te skrbi, ki je izrazilo računsko sodišče. Kako bi lahko to izboljšali? Eh, skupna kmetijska politika se je od svojih začetkov zelo razvila. Takrat, ko je bila ustanovljena, so želeli zagotoviti predvsem dovolj dohodka za kmete. To je bilo v času rimske pogodbe. Stvari pa so se bistveno spremenile. Včeraj smo analizirali s predsednikom računskega sodišča eh, cilje za leto 2018 in pa letno poročilo in ne moremo reči, da so eh, vsote majhne. Gospod Flanagan je rekel, da bi morali zagotoviti denar tudi za druge prioritete. Mislim, da je treba um, prioritete izbrati in SKP predstavlja eno od glavnih prioritet Evropske unije. Uh, Moramo pa tudi upoštevati, da so se spremenili parametri našega kmetijstva, akteri so se spremenili. Zdaj se nahajamo v težavnem globalnem kontekstu in treba je zagotoviti tudi trajnosten razvoj. Torej, od kmetov zahtevamo, da bodo stroškovno učinkoviti in da bodo dosegali tudi vse eh, trajnostne cilje in tako naprej mislim, da res ne napredujemo pri pridobivanju mladih kmetov v Evropski uniji. To sem želel povedati v tej razpravi, ki se mi zdi zelo pomembna, ampak ta razprava presega samo mlade kmete. Moramo se lotiti tudi razvoja podeželja, ki je tudi ena od ključnih tem. V tem kontekstu reforme SKP-ja eh, moramo razmisliti o tem, kako bi jo lahko izboljšali, kako bomo ohranili tisto, kar je bistveno, bomo pa prilagodili eh, druge kriterije, da bodo eh, šli v smeri večje učinkovitosti in boljših rezultatov. To so torej moje pripombe v tem trenutku. To je zelo aktualna tema v aktualnem trenutku. Hvala. Ja, für die Kommission Frau. Zdaj po imenu komisije, gospa Borižu, vodja enote za neposredna plačila. Uh, madam Chair, Miss, Mrs. Kadenbach. Gospa predsednica, gospa Kadenbach, gospod Vačehovski, člani odbora, gospe in gospodje. Najprej se vam želim zahvaliti za to priložnost, da izmenjamo uh, poglede na ta osnutek eh, delovnega dokumenta, kar zadeva posebno poročilo Evropskega računskega sodišča o mladih kmetih. Seveda se komisija strinja z mnenjem ECA, da je učinkovita podpora mladim kmetom bistvena. Če želimo, da bi kmetijstvo ostalo trajnostna dejavnost, je to ključni vidik naše politike. Pri zadnji reformi SKP je bilo veliko pozornosti že posvečene tej temi. Področje instrumentov za uporabo instrumentov na področju eh, razvoja podeželja se je povečal in tudi eh, ta podpora za mlade kmete v okviru prvega stebra je bila prvič upeljana. Torej gre za novejši instrument, s katerim eh, smo začeli šele 2015, tako da še nimamo dejansko upogleda v učinkovitost tega instrumenta, um, je pa to vsekakor zelo pomembno. Pa dodal bi še, dodala bi še to, kar ste omenili že številni, da je um, pomladitev, generacijska pomladitev nekaj zelo kompleksnega in je tudi dolgotrajni proces. Ta proces ni odvisen zgolj od SKP, morali bi ga obravnavati v izolaciji, ne v izolaciji gospodarske situacije, pa tudi nacionalne zakonodaje. Dobro, to je povezano z dostopom do zemlišč, pa tudi povezano z odločitvami starejših kmetov, da prenesejo lasništvo svojih zemlišč na druge. Kar zadeva neposredna plačila, kot sem že rekla, se je ta instrument začel izvajati za zadnjo reformo SKP. Gre torej za dodatno doplačilo mladim kmetom, ki, kot prvi, eh, kot, ki prvič postajajo vodje gospodarstv in eh, omejen je na najdaljše trajanje petih let. To, eh, kar komisija vedno znova izpostavlja, je, da ne gre zgolj za plačila mladim kmetom, ki jih pri tem upoštevamo kajti uh, omogočili smo tudi mladim kmetom dostop do um, podpore za osnovni prihodek in ta subvencija je potem nekaj dodatega. Skratka, moramo preučiti vse, kar, vide, kar dobijo mladi kmeti skozi celoten prvi stebr, drugi stebr in tudi vse, kar dobijo prek nacionalnih politik. Kar zadeva razvoj podeželja, tukaj opažamo, da se posebno poročilo osredotoča na. Uh, konkretno podporo um, mladim kmetom za prevzem uh, gospodarstva. In tukaj želim še enkrat izpostaviti, da tudi v drugem stebru imajo mladi kmeti na voljo številne druge podpore in scheme, kot je prenos znanja, uh, svetovalne storitve, upravljanje kmetij, um, investicije v fizična sredstva in uh, tako dalje. V trenutnem programskem obdobju 2014 do 2020 pa naj bi s tem podprli skoraj 177 tisoč mladih kmetov. Kot sem rekla, je učite, učinek te politike v prvem stebru na generacijsko pomladitev nekaj, kar moramo obravnavati na celovit in dolgoročnejši način. Zato bi za prihodnje želela izpostaviti, da bomo trdno ocenili učinek SKP na generacijsko pomladitev. To oceno pa bo izvedla komisija. Z celotnim procesom pa bomo začeli ob koncu letošnjega leta. Kot vsi veste, 29. novembra bo komisija potrdila tudi sporočilo o prihodnosti živil in kmetovanju in to sporočilo bo bistveno osvetlilo tudi temo generacijske pomladite, pomladitve in tudi potrebe po bolj ciljenih ukrepih za to, eh, da bi to dosegli. Poudarili bomo tudi vlogo držav članic in tudi interakcijo različnih orodij iz prvega in iz drugega stebra. Prav tako pa bo to sporočilo tudi obravnavalo pomembnost uspešnosti teh ukrepov. Člani odbora ste izpostavili še nekatere bolj specifične vidike. Kot prvo, šipka ocena potreb. Kar zadeva prvi stebr, in to seveda vsi veste, je dohodkovna podpora splošen način dohodka. Seveda moramo tukaj uh, poskrbeti za večjo poenostavitev in tukaj moramo slediti logiki plačil iz prvega stebra, ki so poenostavljena plačila, splošna plačila ali letna plačila. 7 milijonov kmetov je upravičencev in naš pristop nikoli ni bil zasnovan tako, da bi preverjali prav vsakega prijavitelja glede njegovih konkretnih potreb po prihodku, temveč smo želeli poskrbeti za splošnejšo podporo v tem sektorju. Uvedba sistema, kjer bi se izvajalo oziroma izbiralo projekte, eh, ni izvedljiva znotraj prvega stebra, seveda pa lahko to preučimo za prihodnje. Kar zadeva drugi stebr, želim znova izvedljati poudariti, kako pomembno vlogo morajo s programiranjem odigrati države članice. One imajo informacije z prve roke, da opravijo to analizo potreb in da pri tem upoštevajo tudi vsa orodja in vse okoliščine, ki obstajajo na lokalni ravni. Kar zadeva razvoj podeželja, je ciljanje podpore za mlade kmete osnovano na določenih kriterijih. Komisija pa tukaj pomaga državam članicam z usmerjevalnimi uh, dokumenti in uh, usmerjanjem, vendar pa je dejansko ocenjevanje potreb, kar zadeva razvoj podeželja, nekaj, kar je v pristojnosti držav članic. Potem je nekdo še zastavljal vprašanje o omnibusu. Mislim, da pravzaprav to ni pravi kraj in uh, čas, da to se obravnavamo. Mislim, da je to izpostavil gospod Flanagan. Ta podpora za mlade kmete pa je trenutno na voljo za pet let. To sem želela še podariti in hvala, gospod predsednici. Hvala. Zdaj nisem razumela, kakšen je načrt komisije, da bi ta sistem spremenili. Nisem razumela, kaj bomo zdaj storili, kaj ti poročilo Evropskega računskega sodišča je dejansko uh, zelo o, strašljivo in tega zdaj najemljite osebno, ampak ni mi prav, da sedaj tukaj generalni dektorat mi pošle sem vodjo o, enote, da mi upravičuje celotno politiko. Ne, to ni prav. Zato potrebujemo tukaj više plače. Um, Torej, lahko bodi si sedaj tukaj naredimo eh, konec te debati in poskrbimo, da naslednjič tukaj se odeleži se generalni direktor ali pa, eh, eh, da vi poveste kaj več. To ni nič osebnega, ampak res je to nepošteno. Nepošteno tudi do vas in ni prav, da vi zagovarjate to, tako, pomembno, tako pomemben neuspeh. Tako da predlagam, da to uh, preložimo na naslednjič in da se pravzaprav uh, z generalnim direktorjem pogovarjamo o nadaljevanju te politike. Gospa Kadenbach, ja, pravzaprav se pridružujem vašemu predlogu. Kajti bojim se dvojega. Prvo je to, da bo vse ostalo v praznini, namreč da da skupna kmetijska, skupna kmetijska plačila nič več eh, ne spremenijo, da ne, nimajo nobenega učinka. To je črno-beli prikaz in eh, zato se tukaj Eh, strinjam z oceno gospe Gresle. Prav tako se ne smemo pretvarjati, da je vse eh, lepo in prav in da ni treba ničesar spremeniti. Nič od tega ne bi bilo prav. Torej, cilj skupne kmetijske politike mora tudi v prihodnje biti to, da zagotavljamo kakovostna živila v Evropi, da jih proizvajamo ob trajnostnih pogojih in da potem za to proizvajalce dobijo tudi upravičen dohodek. To je treba zagotoviti. Prav tako moramo zagotoviti tukaj zaščititi konkurenco pred drugimi izdelki, izdelki, ki se proizvajajo ob drugačnih konkurenčnih pogojih, seveda pa ob vidiku, da se vsak evro davkoplačevalskega denarja najbolje eh, porabi. In tega vtisa sedaj to poročilo ne daje. V ponedeljek bo z nami komisar Hogan, morda lahko o tem govorimo tudi z njim. Vsekakor se vam zahvaljujemo za to, kar ste nam uspeli ali pa lahko povedali. Eh, zaključno besedo pa dajem gospodu Vojčehovskemu. Hvala lepa, gospa predsednica. Se zahvaljujem vsem prispevkom eh, strani poslancev. Hvali, hvala gospe Šmit, gospodu Šarkijevskemu, gospodu eh, Salafranki in ostalim. Zelo na kratko bi odgovoril na eno od vprašanj, ki se je odprlo med razpravo, namreč vprašanje ocenjevanja. Danes popovdne bom naslednjo poročilo predstavljal o procesu programiranja razvoja podeželja, kajti to je ključni vidik programiranja delov programa za razvoj podeželja. Tukaj imamo štiri L-je. Predvelik, predolg, prepozen in premalo usmerjen v eh, rezultate. Tukaj torej so L-ji v angleščini, ne v slovenščini. Uh, Ta vidik eh, prepoznega odločanja je zelo pomemben, kajti sedaj se bomo začeli odločati o tem, kakšna naj bi bila naslednja SKP, pa še sploh nimamo ocene, kakšna je bila prejšnja. Današnje poročilo, ki ga bom predstavljal danes popovne, kaže, da je le 10 odstotkov programa za razvoj podrželja bil porabljen do letošnjega leta za to obdobje. Prej je bil odstotek 17 odstotkov Začenjamo torej načrtovanje za prihodnost, nimamo pa še ocene uspešnosti in izvajanja prejšnjega programa. Kar zadeva ovire, gospa Kadenbach je omenjala ovire. Glavna ovira je dostop do zemlje za kmete med mlade kmete smo razdelili vprašalnik in najbolj uh, izpostavljen vidik je bil prav dostop do zemljišč. In potem zadnje vprašanje oziroma zadnji vidik je ta, uh, da vam želim položiti na srce, da ne tolmačite tega, tolmača, eh, tega poročila tako, da, bi, da mi predlagamo, da zmanjšate subvencije za kmete. Ne, mi smo zadnji, ki bi to želeli reči. Evropsko kmetijstvo potrebuje podporo, vendar pa je treba to podporo bolje ciljati, če želimo doseči resnične rezultate vidik oziroma problem a, mladih kmetov ne zadeva zgolj finančne podpore. Prav imate, da je tukaj še cela vrsta drugih a, rešitev, ki bi si jih lahko zamislili za to, da bi dosegli a, generacijsko pomladitev. Gre za zelo zapleteno, kompleksno vprašanje in vsekakor se ne tiče zgolj a, finančne podpore. Tako da. Še en zadnji stavek in potem dejansko eh, eh, bom zaključil. Gospe in gospodje, na področju kmetijstva potrebujemo dolgoročno vizijo, ki ne bo eh, oblikovana zgolj za 7 let, temveč za 27 let, koliko kmetij bomo potrebovali v prihodnje, kajti vidimo, koliko, eh, kako se število kmetij zmanjšuje. Vedeti moramo, koliko kmetij bomo imeli leta 2040 ali 2050, ali bodo velike, ali bodo male, ali bo šlo za družinske kmetije ali za industrijsko kmetovanje. Gre za politične odločitve, ampak načrtovanje prihodnje SKP bi moralo biti dolgoročnejše, ne pa se omejevati zgolj na sedemletno obdobje. Hvala lepa. E In hvala tudi za to, da ste mi omogočili, da predstavim to posebno poročilo. Ja, Gospa Ajala Sendar, zelo na kratko. Si, solamente, es que justamente... Samo na kratko. No, nekaj eh, bi povedala v zvezi s tem, kar je ravno kar povedal gospod Vojčehovski. Želela bi ga vprašati, ali je računsko sodišče pripravilo um, poglobljeno študijo o tem, kako vsaka država ali pa tudi vsaka regija v Španiji, naprimer, um, mm, upošteva pravila glede dodeljevanja zemlišč eh, in tako naprej. Dostop do novih zemlišč je odvisen od eh, določenih eh, zakonov. Um, in zato me zanima, ali je računsko sodišče upoštevalo Eh, vsa ta pravila glede prenosov zemljišč in lastništva zemljišč, eh, ki obstajajo v Evropi. Hvala. No, this, this, this Mikrofon, prosim. Uh, to ni bilo vprašanje za revizijo. Notranja zakonodaja ni nekaj, kar smo v tej uh, reviziji preverjali. Vsekakor pa se strinjam, da je to pomembno vprašanje dostop do zemljišč. Lahko vam rečem, da to sicer niso informacije, ki izhajajo iz revizije, ampak naprimer na Polskem, odkudar prihajam, ko se je nazadnje spremenila zakonodaja, se je upeljala tudi omejitev za nakup za količino eh, zemlje, ki jo lahko kupi nekdo, ki ni kmet. To je le ena od rešitev, ampak teh vidikov nismo revidirali, kajti notranje zakonodaje pač mi ne moremo eh, revidirati. Prav? To vprašanje bomo eh, potem znova obravnavali ob razpravi vsega s komisarjem, če si gospa Kadenbach ne želi a, nove, znova besede. Se vsem zahvaljujem za vaše prispevke, za to razpravo in resnično vas prosim, da a, zapustite dvorano čim hitreje in čim tiše, kajti imamo še a, nadaljevanje seje z koordinatorji. Yeah.